Sedaj prehajamo na točko 11 eh, dnevnega reda sestanka odbora za zunanje zadeve. Gre za perspektive vključevanja v EU in pristopne procese v država Zahodnega Balkana. Prosim, če končno poskusite najti svoj sedež, se usesti, da lahko potem začnemo, kajti že nekaj minut zamujamo. Najprej pozdravljam vse kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov držav članic EU. Pozdravljam vas na tem interparlamentarnem sestanku odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Vesel sem, da lahko ponovno pozdravim tudi kolegice in kolege iz Zahodnega Balkana in da lahko pozdravim tudi mlade člane parlamentov, mlade aktiviste in številne zagovornike človekovih pravic iz eh, regije Zahorne, Zahodnega Balkana, ki so se nam pridružili. Ta seja je zadnja etapa v okrogli mizi na visoki ravni, ki je posvečena evropskim integracijam Zahodnega Balkana in se osredotoča na ključne prioritete Evropske unije. Potem, ko smo govorili o finančni podpori, ki spremlja pristopni proces danes do povdne, bomo šli na širši, širšo tematiko. Verjetno se vsi strinjate, da v vsakodnevnem političnem delu ne moremo videti gozda zaradi dreves. Če hočemo se izogniti politični kratkovidnosti, pa se moramo vedno znova spomniti na bolj globalno sliko, na veliko transformacijo, ki jo je uh, vključevanje v EU prineslo na naš, našo celino. Moramo se zavedati, da je prva širitev evropskih skupnosti potekala leta 1973, končala pa se je zaenkrat leta 2013, ko se je pridružila Hrvaška. Pred 15 leti je bila Evropska unija na pragu največje širitve in 15 let kasneje Mm, je sedaj drugačne oblikovana. Pripričan sem, da nekateri prijatelji iz Zahodnega Balkana bodo nekoč člani Evropskega parlamenta v tej eh, dvorani, ko se bodo njihove države članice pridružile, bodo tudi predsedovali svet Evropske unije, tako kot se bo to zgodilo z bolgarskimi prijatelji, ki bodo januarja naslednje leto prevzeli štafetno palico od Estonije. Zgodovina Evrope kaže, da so delitve in napetosti nekaj, kar ni več zasidrano pri nas, temveč, da smo pripravljeni razpravljati o širitvi. Poleg tega so parlamenti tisti, ki eh, sprejemajo odločitev o širitvi, o eh, sprejemanju proračuna in podpisujejo oziroma potrjujejo eh, pogodbe mednarodne veljave. Kot eh, člani parlamentov igrate pomembno vlogo pri sprejemanju težkih reform, pri varovanju človekovih pravic, razvijanju eh, dobrih sosodskih odnosov in zagotavljanju legitimnosti delovanja. Še enkrat dobrodošli na te razpravi. Predem dam besedo naslednjim govornikom. Naj povem da smo kolegom iz nacionalnih parlamentov razdelili posebne kartice oziroma kartončke, s katerimi, ko ste jih izpolnili, če jih boste dali sekretarjatu, boste nakazali, da želite spregovoriti v tej razpravi. Sedaj pa bom dal besedo najprej rednemu gostu našega odbora za zunanje zadeve, gospodu Kristjanju Danielsonu. On je generalni direktor za sosedstvo in eh, poganja o širitvi v generalni direkciji NIR. On nam bo predstavil splošno sliko, potem pa upam, da bomo imeli dovolj časa za produktivno in plodno razpravo. Še enkrat hvala, da ste prišli sem. Gospod eh, Danielson, izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane poslanke in poslanci eh, parlamentov držav članic EU, spoštovane poslanke in poslanci držav iz Zahodnega Balkana. Veliko čast mi je, da lahko danes sodelujemo na tej seji. Ta je padla v zelo previljni trenutek in nam daje možnost ne samo, da naredimo neke vrste inventuro tega, kar smo naredili, temveč da pogledamo tudi v prihodnost in se vprašamo, kaj je treba še narediti, da bodo države Zahodnega Balkana resnično lahko nadaljale pot v Evropo. Bistvenega pomena tukaj je sodelovanje s in podpora Evropskega parlamenta in parlamentov držav članic EU ter seveda tudi parlamentov Zahodnega Balkana, držav Zahodnega Balkana. Od grozovite vojne v 90-ih letih je ta regija naredila velik napredek. In nova perspektiva je gonilna sila za ta prehod. To se kaže v koristih liberalizacije vizumskega režima, to se odraža v celoviti stabilnosti regije, pa tudi v. Prosim, povete, kaj počenjate. Veste, to ni običajno za Evropski parlament. Prosim, če spustite svoje liste, vi tam zadaj. No Pojma nimam, kaj je tam napisano, ampak eh, ni običajno, da se to počenja v Evropskem parlamentu in tudi gostje bi morali to vedeti. Torej, od eh, vojn v 90-ih letih smo bili priča velikemu razvoju in perspektiva vključevanja v EU je bila gonilna sila za te tranzicije. Nove poslovne priložnosti se odpirajo, stiki med ljudmi so se povečali, režim eh, oziroma liberalizacija vizumskega režima je dober primer tega, pa to velja tudi za izboljšano demokratizacijo in politično stabilnost te regije. V tem kontekstu je jasno še nekaj vrh leta 2003 v, te, v Solunu o Balkanu je pravzaprav pripravil pot za to regijo in v prvi fazi je potem leta 2013 eh, Hrvaška pristopila v EU. Sedaj smo priča novemu zagonu v odnosih Evropske unije z preostankom regije. Mislim, da je pomembno Zahodnega Balkana nekaj, kar smo v Evropski uniji očitno spoznali. In to se kaže tudi v konkretnih primerjih našega sodelovanja v zadnjem času. Migracijska kriza je en tak konkretni primer in sodelujemo kot partnerji, eh, kot partnerji tudi na globalnem odru. Zahodni Balkan je brez dvoma Regija, ki ima jasno in obetajočo perspektivo vključevanja v EU, to je tudi predsednik Evropskega sveta marca 2017, torej letos potrdil na sestanku Evropskega sveta marca letos. To se je odrazilo tudi v izjavah gospoda Junkerja septembra letos, ko je imel v parlamentu govor o stanju unije. Vendar ta javna oziroma jasna perspektiva vključevanja ni enosmerna ulica. Zahodni Balkan, če hočemo, da bo ta vključitev postala realnost, mora prevzeti odgovornost. Same države morajo prevzeti to odgovornost. One so tiste, ki morajo zagotoviti pravdo državo, eh, pravičnost, in to je bistveno za ta proces vključevanja. Bistveno pa je tudi za samo dobrobit državljanov teh držav samih. Naj, naj kratko opišem nekatere glavne izzive na tej poti. Najprej pravna država. Ta je temelj vseh vrednot, na katerih je zasnovana Evropska unija. Mnoge države so sicer naredile velik napor, da bodo modernizirale svoj pravosodni sistem, večina pa se še vedno sooča s problemom učinkovitosti in s pomankljivostjo ostrezne odgovornosti uradn, nosilcev uradnih funkcij. To velja za politiko in politike nasplošno. To pa ima tudi potem posledično negativni vpliv na gospodarstvo. Druga stvar je boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Tudi na tem področju so države poskušale odpraviti eh, pomakljivosti v svojem sistemu, ustanovile so nove institucije. Sedaj pa potrebujemo politično angažiranost, ki se bo odrazila v konkretnih rezultatih. Eh, pregon eh, krivcev, obsojba krivcev in tako naprej. In te kriminalne združbe treba začeti resno uničevati in zapleniti nezakonito pridobljeno premoženje. Tretje področje so institucije, zlasti demokratične. Tukaj je veliko izzivov. Osrednja vloga nacionalnih parlamentov, ko gre za demokracijo, je absolutno eh, nekaj, kar ni treba posebej poudarjati. Poleg tega je treba razprave v parlamentu voditi o potrebnih reformah in parlament mora tukaj na nacionalni ravni biti gonilna sila. Četrtič, organizacije civilne družbe morajo imeti pomembno vlogo. Aktivni dialog med njimi in vlado pomeni bolj transparentni politični procesi, manj korupcije in večje zaupanje v prihodnost in v celotni proces. Peti, ele, peti element so temeljne pravice, ki morajo biti uh, vključene v pravni okvir vseh držav, vendar praktično izvajanje zaenkrat še vedno pomeni velik izziv, zlasti ko gre za iz, svobodo izražanja in svobodo medijev. Ti dve področji sta zaskrbljujoči. Mediji imajo kritično vlogo v regiji. Uh, svobodni in neodvisni mediji ki zahtevajo odgovornost svojih vlad, ki so odgovorne za reforme, so bistvenega pomena. Zato komisija podpira pobude za neodvisne, pluralistične in gospodarsko vzdržne medije na Zahodnem Balkanu. Šesti element se je nanašal na spravo. Trajna stabilnost na Zahodnem Balkanu zahteva, osredotočanje na spravo in dobro sosedske odnose. Treba se začeti ukvarjati z vsemi odprtimi vprašanji, ki eh, so še vedno ovira spravi. Pomemben dialog med Srbijo in Kosovo je samo primer tega. To je zgodovinska možnost in priložnost, da najdemo za to odprto vprašanje trajno rešitev. Gre za vprašanje, ki predolgo že obstaja v tej eh, regiji. Evropska unija je v svoji zgodovini imela svoje vojne in začela je uspešno graditi nove, e, nove strukture na pepelu e, vojnih pogorišč. Na ta način smo ne samo obrnili novo stran zgodovine, temveč so se naučili iz pretekle zgodovine in začeli graditi na teh naukih prihodnost. Takrat je bilo to tisto, kar smo naredili in sam bi rekel, da je to nekaj, kar hoče in mora narediti tudi narodi Zahodnega Balkana. Zato je tako pomembno, da izkoristimo prednost novega zagona v odnosih med EU in Zahodnim Balkanom tudi za področje sprave in tudi za vse ostale elemente, ki sem jih omenil. Če se sedaj dotaknem gospodarskega položaja, tudi tukaj so izzivi, pomankanje delovnih mest, ki eh, povzroča velike migracije ljudi v tujino poštena in lojalna konkurenca, kakovost delovnih mest in podobno. To kaže, kako pomembne so reforme za to, da bi prišli iz gospodarstva, ki je marsikje zasnovano na potrošnji in denarnih nakazilih, na izvozno usmerjeno gospodarstvo. Zato so potrebne reforme. To je v programih za gospodarske reforme posameznih držav Zahodnega Balkana zapisano. To so tudi načrti za te države, kako izboljšati poslovno okolje. Gre za prestrukturiranje državnih podjetij in za prestrukturiranje finančnega sektorja, če samo ta dva omenjam. Seveda pa ste tudi okrepili regionalno eh, sodelovanje in ta nov element eh, podpira proces vključevanja v Evropske unije za vse zadevne države. Na ta način je moč ukrepiti gospodarstva z projekti povezanosti, pozvezljivosti in to je pomembno za regionalna gospodarska področja. Komisija seveda podpira vse te procese. Danes dopovdne ste govorili o IPA, finančnem instrumentu. Želel bi poudariti, da poleg tega bodo velike naložbe sedaj pripravljene zlasti za področje povezanosti. V prihodnih mesecih bomo še bolj intenzivirali svoje delo v komisiji, pa verjetno tudi v vseh drugih evropskih institucijah, ko gre za celotno regijo. Sedaj potrebujemo politični njeno odločenost v eh, državah Zahodnega Balkana. Gre za reforme na področju pravne države, pa tudi druge reforme, ki sem jih omenil. Na ta način bomo mi seveda podprli države za to, da se pripravijo na vključitev. Leto 2018 bo bistvenega pomena na tem področju. Prvič, strategijo pripravlja komisijo za razširjeno perspektivo vključevanja v EU za Zahodni Balkan. To bo februarja naslednje leto. Aprila bomo naslednje leto sprejeli običajni svežen poročil na ta način bomo ugotovili, kje so posamezne države in kje bi morale biti, če naj se vključijo v EU. To bo tudi dobra podlaga za razprave, ki bodo potekale med državami članicami v juniju. V umestnem času pa bo pomemben vrh Zahodnega Balkana v Sofiji. Tega se komisija zelo veseli in to bo tudi koristni element v celotnem procesu. Spoštovane poslanke in poslanci, Jasno je, da vse inštitucije trdo delajo v tej smeri in želel bi spodbuditi vse države Zahodnega Balkana, da naredijo korak naprej in da izkoristijo priložnosti, ki so pred njimi. Seveda ni treba povdarjati, da sodelovanje in, z in podpora Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov držav članic EU, pa tudi parlamentov držav Zahodnega Balkana bodo bistvenega pomena, če hočemo ohraniti ta zagon in če hočemo v celoti izkoristiti vse priložnosti, ki so nastale za zadevne države. Hvala za pozornost. You, Hvala, Kristjan Danielson, za te uvodne pripombe. Za začetek razprave danes popovdne pa se bom sedaj obrnil kolegicam in kolegom iz Zahodnega Balkana. Kot smo vam vnaprej povedali, bo vsak od šestih parlamentov imel na voljo pet minut za uvodne pripombe in tukaj bo moral biti zelo strok. Najprej dajem besedo predstavnikom šestih držav Zahodnega Balkana. Po abecednem vrstnem redu bomo začeli z. Albanijo. Prvi govornik je gospod Tavland Bala, član odbora za e, vključevanje v Evropsko unijo v albanskem parlamentu. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se vam osebno zahvalim za vašo odločeno delovanje na Balkanu. Hvala tudi mnogim kolegicam in kolegom v Evropskem parlamentu, tako kot vam, kot gospodu Kukanu, gospodu Fleckensteinu, gospodu Piculi, gospodu Boštinaru. Žal ne morem omeniti vseh imen, ampak pomembno je, da vi so pozornost osredotočate na Balkan. Hvala tudi predsedniku parlamenta Tajaniju za to okroglo mizo. Za Albanijo je članstvo v Evropski uniji strateški cilj in glavni cilj, zasnovan na širokem političnem in nacionalnem konsenzu. Naša polna vključitev v EU je najboljša in edina alternativa za stabilno demokracijo, za sodobno družbo, razvito gospodarstvo in dan danes tudi za več in boljšo varnost. Albanski parlament je sprejel konkretne ukrepe, da bi upošteval priporočila Evropske komisije v poročilih eh, o napredku za leti 2015 in 2016 in to je podlaga za pogajanja. Sprejeli smo akcijski načrt za izvajanje priporočil Evropske komisije. V akcijskem načrtu je pet eh, ciljev in ustreznih ukrepov. Naš parlament je v okviru pravosodne reforme ki je bistvena za naš napredek na področju evropske agende, soglasno sprejel sedem prioritetnih eh, zakonov, ki spremljajo ustavne amantmaje. 13 eh, zakonov smo sprejeli, kar zadeva pravosodno reformo. Delamo pa tudi na pripravi 14 eh, novih osnutkov zakona v tem pravnem svežnju nadaljni konstruktivni politični dialog v parlamentu med večino in eh, opozicijo je še vedno prioriteta našega parlamenta. Ta dialog je zasnovan na eh, dogovore 17. maja letos, kjer smo se dogovorili, da bomo izboljšili eh, samo vzdušje v državi in da se bo v parlament vrnila opozicija. Parlament tako upravlja svojo zakonodajno vlogo, nadzorno vlogo in tudi naše uh, upravne sposobnosti so sedaj boljše. Svet za pridruževanje in vključevanje, ki je uh, imel svojo sejo prejšnji teden tukaj v Bruslju, je ugotovil, da je Albanija proaktivn in uh, stabilen partner. Priporočil je tudi naše stalno sodelovanje v regionalnih strukturah in pobudah v jugovzhodnji Evropi in njenih eh, dobrososedskih odnosih. Evropska unija je povdarjala, da je regionalna stabilnost in dobro sosedski odnosi bistveni element procesa stabilizacije in pridruževanja. Albanija se bo še naprej vključila v konstruktivni dialog z eh, svojimi sosedami v okviru berlinskega dialoga in drugih pobod. Še naprej bomo igrali pomembno vlogo pri izvajanju dveh pomembnih zahodno-balkanskih pobud, ki imata sedež v Tirani. Gre za urad regionalni urad za mladino in za sklad za Zahodni Balkan. Na ta način bomo okrepili sodelovanje in interakcijo med državami, ki sodelujejo, povečali bomo mobilnost, povečali bomo stike med ljudmi, zlasti med mladimi ljudmi in pozitivno vplivali zlasti na sodelovanje organizacij civilne družbe pri izvajanju agende regionalnega sodelovanja v Zahodnem Balkanu. Albanija je prispevala tudi k sprejemu regionalnega gospodarskega načrta za to regijo. Kolegice in kolegi, še nekaj bi želel povdariti. Postopoma se spreminja Albanija. Pred 27 leti smo bili postkomunistična država, danes pa smo država, ki je prepoznana kot država, ki spoštuje vladavino prava. To je deloma posledica tudi vaše tehnične podpore, pa tudi tega, da smo lahko sodelovali v evropski skupnosti narodov. Albanski državljani so nam na volitvah jasno dali vedeti, da je to nekaj, kar želijo in sedaj sta vlada in parlament odgovorni, da njihovo voljo sprovedete v prakso. Upam, da boste spomladi naslednje leto podprli našo pot v naslednji etapi, katere cilj je članstvo v Evropski družini in polno pravno članstvo v Evropski uniji. Exactly Odlično, čestite, to je bilo natančno pet minut. Zdaj pa dajem besedo predstavljanju. Eh, predsedniku predstavniškega doma parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine, gospe Borjani Krišto. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, spoštovane gospe in gospodje. Tako na začetku v imenu parlamentarne skupščine bih in v svojem imenu želim izraziti zadovoljstvo, da lahko spregovorim na tej seji. In pozdravljam vas. Različne pobude, konference in ta okrogla miza na visoki ravni o procesu vključevanja v EU je z perspektive držav jugovzhodne Evrope nekaj, kar kaže, da Evropska unija vidi v svojih mejah države iz te regije. Proces vključevanja v EU je za Bosno in Hercegovino glavna prioriteta in prepričani smo, da bomo z članstvom v Evropski družini dosegli trajni mir, stabilnost, varnost, investicije in skupni in celotni napredek. Več velikih korakov smo na poti v EU naredili. Najbolj pomemben je sporazum o stabilizaciji in pridruževanju in eh, vloga za zahtevo učlanjevanja v Evropsko unijo, ki ga je sprejela Evropska komisija. Sedaj odgovarjamo na vprašanja iz vprašalnika Evropske komisije in prepričana sem, da bomo ta korak končali do konca letošnjega leta. Pomemben korak bi bilo sprejetje reformske agende skupno z ukrepi iz akcijskih načrtov na vseh ravnih, ravneh v bih. Zaradi eh, pomankanja politične volje med političnimi subjekti pa žal eh, v zadnjem času stagniramo, ko gre za izvajanje ukrepov iz reformske agende in iz eh, programa za integracijo. Kljub vsem problemom pa smo enotni v bih v prepričanju, da je članstvo v EU prihodnost naše države. Do dokončnega doseganja tega cilja potrebujemo še bolj intenzivno delo pri izvajanju reformske agende, pri harmonizaciji in konsolidaciji odgovorov na vprašalnik Evropske komisije s pomočjo mehanizma koordinacije na vseh ravneh eh, oblasti v BIH. Gre tudi za reformo pravosodja na podlagi odločitve pravne, eh, ustavnega sodišča v BIH, gre za boj proti korupcije, terorizmu in organiziranemu kriminalu. Smo sicer sredi predčasne volilne kampanje, zato bo to negativno vplivalo na reformske dejavnosti in na dogovore o glavnih stvarih. Zaradi tega stanja tudi nismo sprejeli celo vrsto zakonov povezanih s trošarinami. Če bi te zakone sprejeli, bi lahko spodbudili investicije v cestno infrastrukturo. Največji izziv je tudi sprememba volilne zakonodaje. Tukaj moramo uh, upoštevati sodbe ustavnega sodišča BIH, kajti obstoječe stanje je veliko breme za celovite odnose v BIH. Upam, da bomo do konca leta s konstruktivnim dialogom in upoštevanjem dejstva, da je BIH država treh konstitutivnih narodov in državljanov, ki v njej de, živijo, uspešno rešili vsa ta. Vprašanje. Zavedamo se svojih problemov, se pa sledimo pa tudi izzivom EU od migracijske eh, krize do brexita in trenutnega stanja v Španiji. Kljub temu mislim, da je treba nadaljevati za širitvijo Evropske unije v države jugovzhodne Evrope, ne samo, ko, ker je to zemljepisno gledano logičen korak v širitvi EU, temveč tudi zato, ker smo v BIH in v drugih sosednjih državah usmerjeni v Evropo in evropske vrednote. Pomemben člen v poti regije v EU so dobro sosedski odnosi v tej regiji. Pomembni so za stabilnost v tem delu Evrope, zato se mi zdi bistveno, da pri reševanju naštetih perečih vprašanj diplomacija in politični dogovori morajo vedno imeti prednost pred vsemi drugimi opcijami. Prihodnost je treba izkoristiti za to, da ustvarjamo Evropsko Bosno in Hercegovino, ki kot država, ki zagotavlja varnost pripadnikom vseh treh konstitutivnih narodov, lahko prispeva eh, po svoje Evropski uniji kot prostoru stabilnosti, varnosti in prosperitete. Hvala. Hvala. The next speak. Hvala. Naslednji govornik je predstavnik Kosovske skupščine gospod Memli Krazniki. Uh, Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, kolegi in kolegice iz parlamentov Zahodnega Balkana. Uvodoma naj povem, da cenimo to okroglo mizo na visoki ravni in menimo, da je to zelo pomemben forum. Uh, ki upamo, da se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih, kajti daje nam priložnost za neposredno izmenjavo ne, ne samo z uradniki v Bruslu, eh, ampak imamo tudi možnost primerjati napredek, ki so ga dosegle države v regiji. Za Kosovo je agenda evropske integracije ključnega pomena. Politične debate eh, v državi so polne tematiki, so vezane na to agendo, enako velja za našo skupščino. Ne bom se dotikal vseh vidikov odnosov med Kosovom in Evropsko unijo, ampak se bom osredotočil na eh, najpomembnejša vprašanja in teme na tem področju. No, že na začetku naj izpostavim, kako pomembna je jasna evropska perspektiva za Kosovo in za preostanek regije. Eh, za nas so zelo spodbudne besede, ki jih je povedal gospod Juncker v svojem eh, govorostanju Unije, ko je potrdil eh, širitveno strategijo za prihodnje leto. Kosovo in druge države v regiji si zaslužijo pravično priložnost za prihodnost v Evropski uniji. Če te perspektive ne bi bilo, bi to ogrozilo reforma prizadevanja. Leta 2017 smo na Kosovo imeli cikl volitev, dva kruga lokalnih volitev. Eh, sta se zaključila ravno zadnjo, ne, zadnji konec tedna, ampak eh, kljub političnim spremembam predanost evropski agendi ostaja nespremenjena, kajti ni nobene alternative približevanju Evropi. Evropska integracija ostaja prednostna naloga za vse državne institucije, zlasti pa eh, to velja za izvajanje stabilizacijsko-pridružitvenega sporozuma ter za zagotavljanje prostega pretoka oziroma prostega gibanja naših državljanov v šengenskem prostoru z odpravo vizu sporazumov. Eh, v kontekstu pridružitvenega sporazuma se prizadevanja nadaljujejo. Eh, seveda so reforme pod vplivom volilnih eh, sprememb, kajti volitve nikoli ne spodbujajo izvajanja, ampak vendarle ostaja reforme na vrhu dnevnega reda. Vlada je že razpravljala o izvrševanju pridružitvenega sporazuma in oblikovala načrte za prihodnje leto. Eh, ter opredelila ključne reforme, pri čemer eh, sodeluje tudi z Evropsko komisijo. Tako vlada kot parlament sta zavezana sprejetju vseh potrebnih reform za to, da bi čim prej v bližnji, čim bližnji prihodnosti dobili status kandidatke. Eh, pri tem se seveda tesno usklajujemo z institucijami Evropske unije in državami članicami. Kar zdeva vizumsko liberalizacijo, več časa, ko preteče, bolj pomembno je, da eh, premostimo obstoječa uska grla. Ta niso dobra za naše državljane, zlasti za mlade, ki nimajo ničesar opraviti s težavami v postopku. Komisija za opredelitev meje je že začela delati in naj bi v kratkem zaključila svojim delom. Tudi sicer pa institucije kaže svojo zavezanost. Uh, Eh, izboljšanju rezultatov tudi na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Kosimo pa je tudi eden od najbolj učinkovitih uh, akterjev v regiji v boju proti nezakonitemu preseljevanju. Zato menimo, da si naši državljani zaslužijo možnost, da bi prosto potovali po Evropi in Kosovo ne sme ostati neka črna luknja v Evropi, zlasti ker ima državljani sosednjih držav že leta to možnost. Kar zadeva regionalno sodelovanje, smo še naprej zavezani dobrososedskim odnosom in tesnemu sodelovanju z državami regijami. Tu koristi vsem državam uh, in uh, podpiramo rezultate vrha v Trstu, zlasti je pomembno, da odpravimo ovire na področju trgovine. Eh, poleg tega pa je Kosovo leta 2017 eh, podprl oziroma ratificiral tudi eh, obe pobudi, torej eh, sklad za Zahodni Balkan in eh, pobudo za podporo mladim. No, še vedno močno čutimo posledice nepriznavanja Črne Gore in Srbije. E, zavezani pa smo v dialogu in vedno znova sodelujemo v novih krogih pogajanj. E, prihaja sicer do določenih težav, ampak vendarle smo prepričani, da je ta dialog nujen, da potrebujemo jasno časovnico in jasno perspektivo za normalizacijo odnosov med našimi državami. Za zaključek bi se zahvalil vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta ter drugim bruselskim institucijam za stalno zanimanje in podporo Kosovu ter našim institucijam. Ponavljam pa, da nujno potrebujemo jasno perspektivo, eh, kaj ti eh, ta je ključnega pomena za to, da navdušenje za evropske integracije ostaje na visoki ravni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kozniči. Zdaj pa dobi besedo gospod Artan Grubi, ki je predsednik odbora za evropske zadeve v skupščini nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Izvolite. Pritisniti morate na gumb. Ah, thank you. Thank you very much. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod Danielson, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani predstavniki eh, parlamentov držav v regiji, dragi prijatelji. Najprej najlepša hvala za povabilo in hvala tudi za organizacijo konference. Hvala, da ste nas vse zbrali tu v našem skupnem domovanju v Evropskem parlamentu. Eh, Tu smo zdaj združeni vsi, ki sem sodimo, torej predstavniki vseh držav Zahodnega Balkana. Hvala tudi za priložnost, da predstavim zgodbo Makedonije, novo zgodbo, ki jo gradimo in zgodba, ki je zgodba o uspehu tako Evropske unije kot makedonskih oblasti. Ampak naj začnem leta 2005. Pred 12 leti je Makedonija dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Pred 12, eh, 12 let pravzaprav že sedimo v isti čakalnici. Leta 2008 smo dobili pozitivno priporočilo Komisije za začetek pristopnih pogajanj. Leta 2009 je sledila vizumska liberalizacija, ki, na katero kosovski prijatelji še čakajo in eh, prosimo vas za podporo in evropsko liberalizacijo tudi za nje, zato da bomo vsi evropejci. Zdaj, danes pa smo svojstven primer, imamo pogojno priporočilo, da bi se pristopna pogajanja za polnopravno članstvo Evropske unije lahko začela. Ampak za začetek naj vam zagotovim, da vsi, ki zastopamo danes tu Republiko Makedonijo, iz pozicije in iz opozicije ostajamo zavezani dolgoročnemu cilju in prednosti in nalogi, ki temelji na načelo odprtosti do vseh In naša, naš glavni cilj je seveda polnopravno članstvo v NATO in v Evropski uniji. Želimo si države, ki bo razvijala dobre sosedske odnose v regiji in zato si prizadevamo in sodelujemo v vseh regionalnih pobudah. Eh, poskušamo biti kar se da odprti do zonanjega sveta. Začeli smo s procesom izvajanja vse domače naloge, ki ste nam jo naložili. Eh, Izvedli smo eh, vredostojne, svobodne in demokratične volitve, katerih rezultate so sprijeli vsi. Državljani so se izrekli na voliščih in v celoti podprli reforme v Republiki Makedoniji, kar predstavlja zavezo za vse nas, eh, torej poslance in poslanke, izvoljene župane ter predstavnike vlade. Še naprej se osredotočamo na izvajanje reform in izpolnjevanje vseh odgovornosti, ki smo jih prevzeli tudi v odnosu do Bruslja. Torej, urad javnega tožilstva, izvolitev novega javnega tožilca v Makedoniji, sprejetje vrste zakonov na področju pravosodja, naprimer zakonodajo o varstvu prič. Uh, odprava sveta za ilustracijo sodnikov. E, potem je tu še upravna zakonodaja, istočasno pa bomo sprejeli tudi zakonodajo o omejujočih ukrepih in do konca leta bomo zaključili tudi z imenovanjem veleposlanikov ter z imenovanjem ustavnih sodnikov. Vse te reforme in vse te naloge, ki so del domače naloge, ki ste nam jo naložili, bodo opravljene do decembra, tako da pričakujemo, da priporočila ne bodo več pogojna, ter da bomo dobili jasno priporočilo in tudi datum za začetek pristopnih pogajanj. Vse to pa počnemo tako, da vzpostavljamo trajnostni političen dialog in dosegamo konsens glede vseh omenjenih vprašanj, s katerimi se, Evropska, se Makedonija približuje Evropski uniji za vladavino prava, demokracijo, eh, svobodo medijev, pravno državo in svobodno družbo. Kar zadeva dobrososedske odnose, lahko. Z veseljem povem, da bo parlament najverjetneje do konca leta ratificiral eh, dobre sosedske odnose s sosedno Bolgarijo, kar je tudi eh, bila v preteklosti ovira za vse nas in kar nam bo koristilo pri reševanju drugega spora, ki ga imamo eh, s sosedno Grčijo v zvezi z vprašanjem imena. Vzpostavili smo dialog z Atenami, ta napreduje in upamo oziroma prepričani smo, da bomo v letu 2018 rešili tudi še vsa ta odprta vprašanja, ki sem jih naštel. S tem, ko počnemo vse, kar sem omenil, pa poskušamo doseči temeljni cilj, pridobiti zaupanje vseh naših državljanov v državne institucije, eh, Želimo ponovno spostaviti dobre odnose z vsemi sosednjimi državami. Tu vidim kolege iz Srbije, Albanije, Kosova, s katerimi imamo eh, odlične odnose in zahvaljujem se jim za vso podporo. Za zaključek, če mi dovolite še minuto. Pol minute dobite, pravi predsednik. Evropska unija ni popolna brez nas. V Makedoniji smo dobili drugo priložnost, vsi skupaj, nevladne organizacije, medije, politične stranke. Uh, prosim, pomagajte nam. Ves uspeh, ki smo ga dosegli, smo dosegli skupaj. Spremljajte nas na naši poti, da bomo uh, dobili datum za začetek pogajanj. In kajti tudi doslej smo vas uspeh beležili skupaj, zato moramo nadaljevati skupnimi prizadevanji, kajti konec konca smo vsi evropejci. Hvala. Najlepša hvala. Sledi pa gospod Adrian Voksanovič, ki je predsednik odbora za evropske integracije parlamenta Črne Gore. Gospe in gospodje, predsedujoči, najprej naj rečem, da sem zelo zadovoljen zaradi današnjega sestanka. Takšna srečanja lahko res podprejo politiko širitve. Preden bom predstavil osnovne hipoteze, naj rečem, da sem zelo zadovoljen glede na to, kar sem slišal včeraj strani Charlesa Tenoka. Čudovito je bilo poslušati vse te pohvale za Črno goro, kajti trdo smo delali in to si zaslužimo. Potem bi rad izpostavil še nekaj. Pismo gospoda Junkarja. V tem je prvič predstavil časovnico vstopa Črne gore in Srbije v Evropsko unijo. Upamo, da da bomo pripravljeni tudi na notranji ravni, da bomo pripravljeni še predčasno, torej pred letom 2025 in da bomo že pred tem datumom polnopravna članica Evropske unije. Reči moram, da se strinjamo eh, s tem eh, načelom eh, regate, ne pa načelom konvoja. Torej, mi želimo pomagati našim sosedom na njihovi evropski poti. Tako kot nam pomagajo naši prijatelji. Istočasno menimo, da mora vsaka država biti ocenjena po lasnih doseženih rezultatih. Nikomor ne bomo pomagali, če bomo izpolnili naše zahteve, potem pa bomo morali čakati na ostale države, da izpolni svoje zahteve, tako da bi vstopili v paketu. Močno podpiramo berlinski proces, menimo, da je to še en močen signal pozornosti in truda Evropske unije, ki je res pozorna in pazi na Zahodni Balkan. Potem vidimo tudi pobudo gospoda Sigmara Gabriela, ki je zunani nemški minister. In brez dobre infrastrukturne povezanosti ne moremo imeti dobrih sosedskih odnosov. Veseli smo tudi, ko vidimo, da Bolgarija podpira širitev. Zelo optimistični smo glede prihodnjega bolgarskega predsedovanja. Pozorno bomo pazili na to delo. Mi smo zasluženo vodilni v tej regiji pri evropskih integracijah. Pokazali smo rezultate, vemo, da je Črna gora sedaj začela že z 28 poglavji tri poglavja so že zaključena in rečem moram, da sem zelo zadovoljen, ker imamo splošen konsens pri Evropski poti Črne Gore. Kaj to pomeni? Tu imamo v mislih politične predstavnike, na oblasti, v opoziciji imamo tudi splošen konsens v družbi nasploh. Naj obrazložim, zakaj smo mi tako uspešni v Črni Gori pri tej Evropski poti. Uspešni smo, ker nikoli nismo bili vključeni v težave, ampak smo bili vedno v rešitvah. Mi nismo člani Evropske unije zaenkrat, ampak mi res globoko verjamemo v evropske vrednote. Naj to podprem s temi dejstvi. Poznamo te tragične spomine vojne in mi smo bili edini, ki smo imeli mir takrat, za časa vojne. Čeprav smo majhni, smo sprejeli takrat veliko beguncev. Na tak način smo tudi pokazali odprt pristop. Čeprav je bilo takrat veliko hudih gospodarskih težav in drugih kriz, mi smo vseeno pred enajstimi leti na zelo civiliziran način obnovili uh, našo državnost. To je vedno lahko travmatičen dogodek, ampak pri nas to ni bilo tako. Mi smo žal med redkimi v tej regiji, ki ima zelo dobre sosedske odnose s vsemi ki nas okrožajo. Naj vas spomnim tudi na to, da mi spoštujemo pravice manjšin. Jaz kot uh, pripadnik hrvaške manjšine v Črni Gori lahko potrdim, da so tam spoštovane identitete manjšin in tudi manjšine kažejo spoštovanje in krepijo državnost nasploh. No, vse te moje besede so povezane z mojo prvo hipotezo. Mi podpiramo evropske vrednote, z njimi živimo vsak dan in to se kaže tudi v naših institucijah. Pripričan sem, da bo tudi v prihodnosti tako. Seveda potrebujemo pomoč pri vsem tem. Potrebujemo vašo pomoč, pomoč stalnih partnerjev, tudi njim smo hvaležni za vse to. Hvala lepa. Hvala lepa. In za konec še gospod Milorad Mijatovič iz nacionalne skupščine Srbije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, dragi kolegi. Veliko zadovoljstvo mi je, ker imam priložnost spregovoriti tu v imenu nacionalne skupščine Srpske republike. Dan Na začetku bi rad izpostavil, da je za Srbijo zelo pomembno, da sodelujemo na vseh zasedanjih, kjer je govor o regionalnem stolovanju na področju Zahodnega Balkana. Ob upoštevanju tega, da je regionalno stolovanje ena zmed strateških prioritet naše politike. Srbija je v tej regiji seveda močno zavezana medsebojnemu sodelovanju. Mi smo vključeni v vse regionalne organizacije in pobude. In to se kaže tudi pri podpisovanju sporozumov. Kajti dobri sosedski odnosi prinašajo gospodarsko blaginjo, izvajanje stabilnosti, miru in drugih vidikov v celotni regiji. Naša regija mora postati regija stabilnosti in dialoga. To je cilj. In upam, da bomo vsi skupaj delali na tem cilju ob upoštevanju tega, da smo pri tej evropski perspektivi junija 2017 prvič dobili tudi datum za morabitno članstvo Srbije in Črne Gore v Evropski uniji in upam, da tudi za celo regijo Zahodnega Balkana. Torej, to pomeni, da si moramo pomagati, izminjati si moramo najboljše prakse in to bo bistveno v prihodnosti. Priključovanje Evropski uniji pa pomeni tudi kar nekaj strateškega opredeljevanja v Srbiji. Naj ponovim še enkrat. Priključevanje Evropske unije pomeni, da moramo to v Srbiji zauzeti tudi strateško odločitev glede tega. In to ni dilem pri nas. V naši nacionalni skupščini imamo večinsko podporo evropskemu članstvu Srbije v Evropski uniji. 86 odstotkov poslancev to podpira parlament, vlada in vsi drugi menijo, da so vsi procesi, ki vodijo k članstvu Srbije v Evropski uniji, procesi, ki so povezani z reformami. Potrebujemo stabilne, demokratične institucije. Biti moramo tržno gospodarstvo, ki temelji na konkurenčnosti in na znanju. Naj omenim na kratko še proces evropskih integracij doslej. Srbija je začela pogajanja od članstva 2014 in decembra 2015 smo odprli prva poglavja. Zaenkrat imamo odprtih deset poglavi in dve poglavi pa smo začasno zaprli. Upamo, da bomo začeli s pogajanji glede drugih poglavij k malu. Do konca leta naj bi odprli še tri poglavja. Ta proces moramo pospešiti, kajti tehnično in upravno ter strokovno gledano smo pripravljeni na proces pogajanj in na izpolnjevanje obveznosti iz tega procesa. Kot veste, podpiramo priključevanje v Zahodnem Balkanu, smo eh, že leta 2014 podprli berlinski proces, tem smo odprli novo perspektivo za našo regijo. Za nas pa je najpomembnejše to, da se med sebojno dogovarjamo, da sodelujemo, da gradimo infrastrukture, tudi na gospodarskem področju moramo stalovati, vključiti moramo mlade, kajti če želimo razviti gospodarstvo, dvigniti življenski standard, mora biti to osnovna naloga vseh nas, ki živimo na Zahodnem Balkanu, zato da bi preprečili odhajanje mladih, izobraženih ljudi. Kajti, če mladi odhajajo, to prinaša družbene težave v naši regiji. Zato moramo izvajati nujne reforme to je zelo pomembno za mlade na Zahodnem Balkanu. To mora postati osnovni cilj, osnovna naloga naše današnje generacije v tej regiji. Zato moram omeniti različne eh, projekte sodelovanja sosed in to je tudi podprto z evropskimi sredstvi. In če upoštevamo širitev doslej, lahko vidimo, da so ti procesi vedno tudi dosmerni. Eh, nove države morajo biti politično stabilne, morajo gospodarsko napredovati, to prinaša Evropske unije. Evropska unija pa eh, se tudi gospodarsko bogati, ker ima nove države članice. Zato sem prepričan, da le, če bomo vključili Zahodni Balkan v Evropsko unijo, bo tako Evropska unija postala celovita. To je nujno za Evropsko unijo. Istočasno bi rad rekel, da bo Srbija v prihodnjem procesu regionalnega sodelovanja vzdrževala dobre medsosedske odnose. Storili bomo vse za to, da bo Zahodni Balkan postal vključen v Evropsko unijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Mijatovič. Zdaj, ko smo slišali predstavnike Zahodnega Balkana, pa gremo na predstavnike nacionalnih parlamentov, trenutnih in prihajajočih predsedujočih držav Evropskega sveta. In potem bodo z nami tudi še predstavniki službe za zunanje delovanje. Vse, ki se bodo zdaj oglasili, tudi prosim, da se držite časa pet ali šest minut. Prva govornica je gospa Kajt Pentos Rusimanes, upam, da sem prav izgovoril, je podpredsednica eh, odbora za evropske zadeve v estonskem parlamentu. Izvolite. Eh, hvala, gospod eh, predsednik, odlično ste izgovorili moje ime. Spoštovani poslanci in poslanke, dragi kolegi in kolegice iz nacionalnih parlamentov, najprej najlepša hvala za današnjo razpravo. Glede na to, da prihajam iz države, ki ne samo predseduje svetu trenutno, ampak ki se tudi zelo dobro spominja vseh potrebnih reform eh, in eh, vsega, kar je spremljeno ne vedno najbolj eh, gladko pot proti Evropski uniji, vsekakor nedvomno izredno podpiramo politiko odprtih vrat Evropske unije. Čeprav je Eh, ta proces včasih počasnejši, kot bi morda pričakovali, eh, je prav, da se premikamo, kajti z majhnimi koraki vseeno prihajamo bliže končnemu cilju. Perspektiva širitve še naprej predstavlja en od najpomembnejših orodij za spodbujanje reform in evropskih vrednot v eh, državah kandidatkah. Eh, agenda širitve je najboljša reformna agenda za te države. Prednostne naloge estonskega predsedstva eh, vključujejo odprto in inovativno evropsko gospodarstvo, digitalno Evropo ter vključujočo in vzdržno Evropo. Ena od naših glavnih prednostnih nalog pa je varna Evropa. Mislim, da je zelo jasno, da dolgoročno gledano, ni mogoče predvideti, da bi ta cilj lahko kakorkoli dosegli brez držav Zahodnega Balkana. Dovolj je že, da pogledamo na zemljevid Evrope, da vidimo, da je prihodnost teh držav nedvomno v Evropski uniji. Stabilnost regije Zahodnega Balkana je eh, element stabilnosti Evrope in kot vsi vemo, tudi element širše stabilnosti. No, morda nekdo nekje ve, kako bi Evropska unija lahko bila uspešna, tudi če se države Zahodnega Balkana ne bi vključile v Evropsko unijo, oziroma če bi se te države nenadoma odločile za drugačno pot. Mi si ne znamo predstavljati, da bi tak razvoj dogodkov kakorkoli bil v interesu Evropske unije vidimo druge akterje, v katerih interesu bi to morda bilo, ampak Evropska unija ni med njimi. Omenila sem že eh, eno od razsežnosti, ki bi jih morali vedno znova izpostavljati. Gre za to, eh, kar je nekako element, ki je morda izginil iz razprav o politiki širitve. No, če že ni izginil, pa vsaj ni dovolj pogosto v spredju. In sicer gre tu za varnost. Ta je pomemben element. Nihče ne želi, da bi se zgodovina ponavljala v regiji, o kateri govorimo. Eh, ravno tako si ne moramo privoščiti, da bi ponavljali stare napake. Skupni izzivi, kot je eh, migranska kriza ter teroristične grožnje, so tudi izpostavili, kako pomembno je, da tesno sodelujemo eh, pri iskanju vzdržnih rešitev. Estonija podpira eh, širitev ter evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana in Evropski svet je ponovno potrdil svojo enoznačno podporo evropski perspektivi za regijo. Če dovolite, pa bi se nakratko dotaknila posameznih držav in njihovega trenutnega statusa. Estonsko predsedstvo je nadaljevala s pristopnim procesom Črne gore, pa tudi Srbije. In upamo, da bomo do konca našega predsedovanja lahko odprli nova pogajalska poglavja z obema državama. Bolj konkretno računamo na dve poglavji s Črnogoro in največ tri poglavja s Srbijo. Podpiramo spremembe v nekdanji republik, Jugoslovanski republiki Makedoniji, kjer je nova vlada potrdila svojo zavezanost evroatlantski eh, integraciji. Glede Albanije podpiramo obvezo vlade, da bo dosegla konkreten napredek na petih ključnih področjih, ki vključujejo reformo pravosodja, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, eh, ter da se bo na ta način poskušala približati začetku pristopnih pogajanj. Pri Bosni in Hercegovini pričakujemo, da bo država uresničila več zadanih reform v svoji reformni agendi. Podobno tudi pri Kosovu estonsko predsedstvo upa na večja prizadevanja nove vlade glede reform. Ravno tako pa pričakujemo, da bo Kosovo izpolnilo zadnja dva pogoja za liberalizacijo vizumskega režima, ki je že bila omenjena. Vsekakor upamo, da bomo videli napredek tudi v dialogu med Prištino in Beogradom, ki ga podpira oziroma njem sodeluje tudi Evropska unija. No, predsedstvo nedvomno podpira načrt komisije, da bo predstavila v prihodnost usmerjeno strategijo za širitev Evropske unije na Zahodnem Balkanu v februarju prihodnje leto. Ta strategija skupaj z letnim širitvenim svežnjem, ki bo objavljen aprila, bo dala zagon za ponovno okrepitev e, evropske politike širitve in upamo, da bo to vodilo tudi do odločitve Evropske unije, da odpre pristopna pogajanja z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo ter Albanijo. Estonsko predsedstvo izpostavlja pomen eh, aktivne vloge Evropske unije ter strateškega komuniciranja v regiji. Ravno tako je pomembno okrepiti prepoznavnost Evropske unije. Za zaključek naj se še enkrat dotaknem izkušnje moje države Estonije in povem, da ne bi smeli podcenjevati potencijalnih učinkov ter vloge prijateljske politične retorike, ki se uporablja, kadar se pogovarjamo z Zahodnim Balkanom. Preveč eh, tehnokratičen dialog ne prinaša ničesar in tudi nikogar ne prepriča. Tole, poleg eh, strateške komunikacije eh, Eh, moramo upoštevati tudi to, kako pravzaprav sami govorimo o teh vprašanjih. Najlepša hvala. Hvala kolegici iz Estonije. Zdaj pa sledi gospod Hristo Kačev, ki je član odbora za zunanje zadeve nacionalne skupščine Bolgarije. Hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Eh, kolegi in kolegice. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim pred vami ne samo s pričo prihajajočega bolgarskega predsednika, ampak tudi kot predstavnik balkanske članice Evropske unije. Pomembno je imeti eh, več takih razprav in zagotoviti evropsko perspektivo Zahodnemu Balkanu. Evropa in njeni državljani potrebujejo več varnosti, stabilnosti in solidarnosti. Uh, Eh, bolgarsko predsedstvo se bo osredotočalo na štiri prednostne naloge, ki so vezani na prihodnost za evropejce, kohezijo, povezovanje, varnost in stabilnost v enotni Evropi, digitalno gospodarstvo eh, in eh, upravljanje s tveganji. Vsi želimo storiti kar največ za varnost v Evropi in največ, kar lahko za to storimo, je, da zagotovimo evropsko perspektivo državam Zahodnega Balkana. To jih namreč spodbuja pri izvajanju reform, ki nikakor niso enostavne. Nobene alternative ni za Zahodni Balkan, kot da te države postanejo del evropskega projekta. Države v regiji pa morajo praviti tranzicijo, da bodo postale delujoče tržno gospodarstvo in se lahko soočila z izzivi notranjega trga. Zagotoviti morajo neodvisnost sodstva, se boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu in nasplošno pokazati, da delijo naše skupne vrednote svobode in enakosti. Uh, Ravno tako vedno znova poudarjamo dobre sosedske odnose ter vključevanje v regionalno sodelovanje. Potrebujemo okolje, ki bo e, naklonjeno prihodnosti novih generacij. E, to pomeni, da je potrebno pustiti za sabo preteklost in njene travme. E, sporazum, ki je bil prednedavnim podpisan med Bolgarijo in Makedonijo, je dober primer tudi Evropske institucije ga ocenjujejo kot vzor za celotno regijo. Bolgarija bo gostila vrh za Zahodni Balkan eh, leta 2018, ki mu bo predsedoval predsednik Donald Tusk. Naš cilj bo poslati jasno politično sporočilo Zahodnemu Balkanu, kar zadeva zavezo Evropske unije k njihovi evropski perspektivi. Uh, Eh, bolgarsko predsedstvo se bo posebej osredotočilo na evropsko perspektivo za Zahodni Balkan ter eh, na povezovanje. Povezovanje eh, ima različne vidike, transport, infrastruktura, komunikacije in naš glavni cilj bo spodbuditi naložbe v regiji ter okrepiti povezave med državami v regiji ter regijo in Evropsko unijo. naprimer eh, stroške eh, mobilnega gostovanja so še vedno problem. In tudi to bo ena od tem, ki jih bomo obravnavali na vrhu v Bolgariji. Vsi si želimo eh, zgodbe o uspehu, ki bi koristila tako državljanom Evropske unije kot državam Zahodnega Balkana. Po navdihujočem govoru gospoda Junkerja o prihodnosti eh, Eh, Evrope, se že veselimo strategije za integracijo Srbije in Montenegro, ki jo bo predstavila komisija. Seveda bo to terjalo okrepljeno zavezo pri spoštovanju pravic ter boju proti kriminalu. Potrebno se bo sredotočiti na delujoče institucije in vladavino prava. Potrebno bo odpraviti tveganja za stabilnost in okrepiti regionalno sodelovanje. E, ključno je, da e, se vsako država ocenjuje glede na njene lastne dosežke in rezultate. Samo tako bo proces ostal vrodostojen. V okviru bolgarskega predsedstva se že veselimo nadaljnih korakov šestih držav. Tu vključuje odpiranje novih, poga novih pogajalskih pogodij, e, poglavi, Pri Makedoniji pa si eh, želimo močne vlade, ki bo nadaljevala z reformami in eh, ki bo tudi dobila priporočilo za odprtje pogajanj. Tudi Albanija je po našem mnenju nedvomno sposobna eh, doseči reforme, ki bodo odprle pot za vzpostavitev časovnice za pogajanja. Ravno tako želimo okrepiti evropsko perspektivo za Bosno in Hercegovino. Eh, tu ima pomembno vlogo tudi izpolnjevanje vprašalnika Evropske komisije, ki ocenjuje pripravljenost za integracijo. E, kar zadeva Kosovo, pa tudi upamo, da bo vlada sprejela potrebne reforme in da bo e, država se kmalo približala vizumski liberalizaciji. Vse to uh, vključuje strateške naložbe v mir in spravo, kar krepi uh, varnost in odpornost regije ter tudi Evropske unije kot take. Hvala lepa. Hvala, kolega iz Bolgarije. Zdaj pa sledi predsednik delovne skupine odbora AFET za Zahodni Balkan, uh, eden in edini Edward Kukan. Thank you. Thank you. Hvala lepa, hvala predsedujoči. Najprej bi rad pozdravil vse poslance, ki sodelujejo na tej pomembni mednarodni konferenci. Prav v teh časih in prav tu v tem Evropskem parlamentu ne bi rad eh, govoril o tem obveznem optimizmu, ampak reči pa moram, da imam občutek, da ima sedaj proces širitve nek nov duh pozitivnega vzdušja. Vidimo, kako je zdržav v tej regiji, istočasno evropske institucije postajajo nekoliko ponovno bolj osredotočeni na integracijo Zahodnega Balkana. Iskreno upam, da bodo prihodnje evropska predsedstva posvetila več pozornosti tej regiji in političnemu razvoju te regije. Pozorno sem poslušal predhodne govorce zlasti poslanca iz bolgarskega parlamenta. Mislim, da so to bile zelo resne besede o resnih namenih, da gre naprej ta proces integracije na Zahodnem Balkanu. Mi smo se eh, resno seznanili s vsemi temi besedami, veliko je pričakovan od vas in drugih prihodnih predsedstv, kajti gre za predsedstva bodi si iz te regije, bodi si iz drugih bližnjih držav, recimo iz Avstrije, ki ima veliko izkušenj v tej regiji. Torej, ta pričakovanja so dobro utemeljene in so tudi realna. Prosim, delajte naprej. Videli smo tudi kar nekaj volitev v tej regiji v letošnjem letu. V nekaterih državah gredo naprej z izvajanjem pomembnih reform. Še več, dve državi v procesu pristopa nenihno napredujeta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 je sedaj prišlo do novega zagona v tem procesu integracije. Upamo, da bo to prineslo veliko pozitivnega tudi za druge države v tej regiji, da bodo začele pogajanja v prihodnem letu. Istočasno pa vidimo, da mora ta proces integracije vplivati na oblikovanje programov. Veliko je ovir v tej regiji in te ovire treba odstraniti. Vse države ima kar nekaj težav s korupcijo in organiziranim kriminalom. V številnih primerjih vidimo tudi slabšanje situacije, ko gre za svobodo medijev. Šibijo se demokratične institucije, imamo kar nekaj težav s pravno državo ali s tem povezano politično kulturo. To pogosto vodi k destabilizaciji ali slabšanju reform. Včasih se pravzaprav cel proces integracije lahko tako ustavi. To pa nas privede do vprašanja, kakšna je prihodnost tega procesa in kakšna naj bo naša vizija o prihodnem obdobju. In če želimo gledati v prihodnost, moramo najprej preučiti preteklost, pretekle širitve, proces doslej. Evropsko članstvo je pomembna spodbuda za transformacijo. Tega ne smemo seveda omaleževati. Naš cilj mora biti jasen. Vse mora ostati na pravi poti integracije, spodpujati moramo demokratizacijo, vladavino prava, stabilnost in varnost te regiji. Istočasno moramo biti v nenihni povezavi z državami kandidatkami, preko uradnih političnih stikov, preko finančne pomoči v teh procesih izvajanja reform in seveda moramo biti vključeni v širše evropske projekte, tako da bi imeli več stikov med ljudmi. Še več. Iskati moramo nove načine zavez preko povezovanja regije v prometnem sektorju ali energetskih mrežah. Prav tako moramo bolj izpostaviti različne politične afere na Zahodnem Balkanu. Potrebujem tudi posebnega evropskega poslanca za to regijo. Integracijski proces je dvosmeren. Po eni strani imamo zaveze v regiji, po drugi strani moramo prečakovati tudi jasne zaveze za izvajanje reform na njihovi strani. Mi ti moramo skupne vrednote. Žal ni vedno tako. V preteklih letih vidimo veliko težav in kriz, ki šibijo te procese integracije v nekaterih državah. Tu gre zlasti za notranje politične krize, ki temelijo na zlasti šibkih točkah institucij, vladavine prave ali pa imamo celo avtoritarno vodstvo. In če to povežemo s to željo, da imamo celo bojkote v politiki, to pogosto privede do stabilizacije. Zato procesi reform niso jasni, so ovirani, vse proces je oviran tak način. To sedaj ne imenujem posebnih držav, veste, o katerih državah govorim. Če želimo iti naprej, moramo obnoviti naše zaveze na obih straneh, v regiji in tu pri nas v institucijah. Zastaviti si moramo jasne cilje, da bo širitev še enkrat više na ravni naše politične agende. Hvala za vašo pozornost. Thank you so much. Hvala lepa, dragi Edvard Kukan. Hvala za vaše čudovito delo na tem področju. Ste kot nek oče teh šestih držav v Evropskem parlamentu. Sedaj pa namestnica direktorja za Evropo in Centralno Azijo v Evropski službi za znanje delovanje. To je čudovita Angelina Ajhorst. Prosim, hvala predsedujoči poslanci. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem tu. Slišali smo, da je danes veliko stičnih točk. To je zelo zanimivo v tem parlamentu. Imamo malo mnen, ki se razhajajo. Sama bi tu seveda dodala še tri vidike, če smem. Najprej priložnosti. Tu bi omenila metaforično novo poglavje, ki jih imamo. Poglavje glede migracij in varnosti. Poglavje ki ga je visoka predstavnica predstavila, gospa Mogarinju, te globalne strategije Zahodne Balkane, imamo tudi eh, novo poglavje glede dialoga med Beogradom in Prištino. To je nova faza, to so nove priložnosti, kot je to predstavila visoka predstavnica. In potem še to poglavje, ki ga je omenjal predsednik Juncker, ko je predstavil novo strategijo za prihodnje leto. In to je bilo tudi že omenjeno v govoru o ceni stanja Evropske unije. Tu imamo cel niz priložnosti ki obetajo in slišali smo, imamo delo predhodnih predsedstv in prihaja nova predsedstva, to je nov kisik in zadihali bomo s polnimi pljuči. Potem, delo držav članic in parlamentov. Tu bi rada izpostavila, da seveda vsi delujete po volji ljudstva. In če si pogledamo delo Evropske unije, je podpora širitvi integraciji sedaj na ravni 48 odstotkov. Je vedno nekje med 35 odstotki in 65 odstotki, torej treba je postoriti še kar nekaj dela, da bi imeli več podpore. In to je nasprotju s podporo, ki jo vidimo na samem Balkanu. Tam imamo zelo visoko podporo v Albaniji. Ta znaša 86 odstotkov. To je sicer niže kot v Srbiji, ampak seveda je to bolje kot to, da imamo na pol prazen kozarec in potem imamo samo kisik kozarcu. Torej, to je nekaj, kar prinaša veliko izzivov, da bo tudi javno mnenje na naši strani v prihodnem mandatu, kaj ti delati moramo skupaj, potrebujem rezultate. Vesela sem predsedujoči, ker je toliko mladih tu danes z nami, ki nas poslušajo. 25 odstotkov, ključno z gospodom Flakensteinem, ja. 25 odstotkov prebivalstva na Zahodnem Balkanu se je rodilo po letu 1990. Upam, da so nekateri tudi tu dvorani. Zelo pomembno je, da se zazremo v prihodnost skupaj s to mlado generacijo, ki je z nami danes tu in zlasti, da je z nami tam, ko delamo v praksi vsi mi, uradniki, birokrati, moramo pokazati to tudi skupaj s poslanci, da parlament lahko deluje tudi v praksi, tudi v regiji v Zahodnem Balkanu, v šestih državah. Če mi dovolite, predsedujoči, imamo tu še kar nekaj vprašanj glede parlamentu in njihovega dela. Pročiti moramo kar nekaj vidikov, vsi vidimo in razumemo, zakaj gre pri stranke, ki je v vladi, pri opoziciji, ampak vidimo, da ko je treba sprejemati pomembno zakonodajo za Evropsko unijo, ko gre za reforme, Evropsko integracijo in drugo, in potem vidimo, da nekatere skupine to fizično preprečujejo, se tu poraja številna vprašanja in sicer, kam želite peljati svojo državo v prihodnosti. Veselim se prihodnjega dela zlasti v prihodnjih šestih mesecih skupaj z visoko predstavnico Mogherinijevo, z Evropsko službo znanja delovanja, s komisijo, parlamentom, državami, članicami in vsemi vami tu v dvorani. Kajti številna vprašanja, ki ste jih danes omenjali, morajo postati realnost. Hvala. Hvala, Angelina. Ajhorst. Dobro, to so bili sedaj govorci iz nacionalnih parlamentov, iz Evropskega parlamenta in iz Evropske službe za znanje delovanje. Sedaj podpiramo razpravo za vprašanje in odgovore. Zaenkrat imamo 16 kolegov na seznamu govorcev predlagal bi, da se omejimo na največ tri minute na govorca. In začeli bomo s Knutom Fleckensteinom iz vrst socialistov, je poročevalec za Albanijo. Prosim. Hvala, govoril bom nemško. Ne vem, kako se vi počutite, drage kolegice in kolegi. Meni se zdi, da sem danes slišal to, kar, o čemer smo že nekoč večkrat govorili. Zato bom lahko kratek. Če si ogledamo zemljepis, oprostite, zemljevid, je jasno, da režijo države Zahodnega Balkana sredi Evropske unije, sredi Evrope. In kot Evropski parlament kot Evropska institucija moramo pokazati, da te države resnično želimo v naši sredi. Čas za pogajanja, za reforme in tako naprej je seveda daljši, kot smo si zamislili in bo še nekaj časa to vse trajalo. Ker zadeva Evropsko unijo, moramo biti previdni, da ta postopek perspektive vključevanja v EU ne bo nek birokratski monstrum. Da ne bo tako, da se bomo pogajali in na veselje državljanov neke države, kandidatke, eh, bomo odprli novo poglavje. Ljudje na cesti pojma nimajo, kaj je poglavje v tem primeru ne gre za preach and teach, torej da pridigamo in poučujemo, temveč moramo sami pri sebi začeti delati. Reforme morajo biti hitrej, hitrejše, dokumenti so ustrezni, ampak izvajanje mora biti hitrejše. Tudi mi v Evropi se moramo izboljšati, bolj koherentni moramo biti na vznoter in na, eh, na ven. Tem mladim, ki so držali papirje pred seboj, smo rekli, a ne, ne, to se pa ne dela. Ampak zahtevali so priznanje Kosova in strinjam se z njimi, da tudi pri nas v Bruslju pritisnemo, da se to zgodi. Seveda, en, eni drugi še imamo probleme, ki jih je treba rešiti. Tudi v Evropski uniji imamo ljudi in uh, države članice, ki svoje ureditev meja še niso dokončno uredili beseda arbitraža se sliši. Torej moramo biti tukaj bolj jasni. Albanija je na področju pravosodnih reform naredila bistveno več, kot eh, je bilo zahtevano v pogajanjih. Zato ni prav, da predsednik komisije zahteva, da nekateri pohitijo z reformami, drugi pa to ni treba narediti. Zato Mislim, da se strinjam s tistimi, ki menijo, da to, kar pravi Juncker, časih ni tisto, kar razumemo. In ne nazadnje, pokazati moramo, da hočemo imeti ljudi. Od liberalizacije ni bilo nič drugega do sedaj, kar bi ljudje videli konkretno, otipali kot dokaz, da gre naprej. V imenu svoje politične skupine tudi poudarjam, da je treba eh, gostovanje v mobilnih omrežjih, torej roaming, razširiti tudi na te države, zlasti za mlade ljudi to potrebno in s tem se moramo resno ukvarjati. In zadnji stavek, če evropski politiki ne bodo svojim voljivcem bolj jasno povedali, da je pomembno, da države Zahodnega Balkana spadajo k nam in da ne smejo bivati samo poleg nas, potem se ne moremo čuditi, da voljivci in voljivke v naših državah članicah niso prepričani o tem, da je to dobro. Torej, če hočemo imeti situacijo win-win, torej, kjer bodo vsi dobili, se ne smemo skrivati za nekimi floskolami. Hvala. Vielen Dank. Hvala. Stein. We Hvala kolega Knut Fleckenstein. Sedaj pa govorci z nacionalnih parlamentov. Mislim, da mora tu sedaj biti Italija prva, kajti čutimo vašo bolečino, bolečino vaše države, glede tega, da se niste uvrstili na svetovno prvenstvo v nogometu. Kolegica Marieta je prva. Sì, grazie, presidente. Non abbiamo iniziato bene, per la verità. Hvala lepa, predsedujoči. Res je, eh, začetek ni bil dober, ampak dobro. Najprej hvala vam, hvala komisarju tudi za evropsko sosedsko politiko. Naj se zahvalim komisiji za odgovor, ki smo ga prejeli. Po naših vprašanjih, ki jih je naš parlament posredoval komisiji, širitev mora ostati kredibilna, kajti kredibilnost v Evropi krepi odnose na jugu, jugovzhodu in to je proces, ki mora biti dvosmeren. Če ima država potrebne reforme, se mora Evropska unija odzvati na te zaveze in potrebujemo v strud. Kajti uspeh bo odvisen od zavezanosti različnih regionalnih akterjev. Vidimo recimo dober primer pristopa Hrvaške, ampak tudi Evropska unija mora poslati spodbudna sporočila. Tako da ne bodo državljani razočarani, da bomo delali v smeri stabilnosti celotne celine. Hvala, ker je komisar spomnil na pravno državo, demokracijo, pravosodje, svobodo, vse, kar je pomembno za to, da se spoštujejo Kopenhavna merila. Torej, gre za to, da izvajamo tudi študije v odnosu do držav kandidata, da bi res razumeli, kako bo to vplivalo na integracijo in kakšne bodo pozitivne posledice. Julija smo videli srečanje v Trsto. Potrebujemo promet, povezanost, naložbe, imamo energetske projekte. V Trstu smo podpisali dokument za to, da bi oblikovali prometno skupnost. Na regionalni ravni je to zelo pomembno, zato ker moramo odstraniti ovire trgovini, naložbam in kot je rekla komisija, vse to ne sme biti alternativa širitvi, ampak moramo s tem krepiti evropsko integracijo. Ta vprašanje mora biti v spredju političnega delovanja in sedaj vidimo tudi, da prihaja bolgarsko predsedovanje in videli bomo skupno delo na področju zunanje politike varnosti. Treba bo preučevati in nadzorovati ukrepe Evropske unije na tom področju. To so odločilne vprašanja. Seveda razumemo, da nimamo vedno dokončnih sklepov, ampak v prihodnosti bo do to strateško odločitev Evropske unije in potrebovali bomo tudi strateške cilje in odločitve. Leta 2016 smo videli poskus državnega udara v Turčiji, ki ni bil uspešen. Erdogan je potem tudi imel pogajanja z Evropsko unijo, ampak mi ne bi radi, da balkanski dosje sedaj trpi zaradi tega, da imamo zamude. Če želite imeti blaginjo na Balkanu, morate te države vključiti v Evropsko unijo. Tako da se moramo izogniti temu, da bi tu pročvali le varnost. Seveda imamo tu tudi druga zunanja vprašanja, imamo druge grožnje, imamo terorizem, migracije. Razumeti moramo, da mora biti ta regija vključna v Evropsko unijo, po lasnih zaslugah seveda. Delati moramo v smeri demokracije, regionalne, celinske stabilnosti. Poskrbeti moramo tudi za to, da tuji akteri ne vplivajo preveč na to regijo, ker bi to lahko škodovali Evropski uniji. Hvala. Sedaj pa Miro Kovač, kolega iz Hrvaške, dani minister. Hvala lepa, predsedujoči, dragi David. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes tu v Bruslju. Zelo pomembno pa je, da govorimo o Zahodnem Balkanu. Naj z vami delim tri misli. Najprej prva misel. Zelo spodbudno je, da je predsednik Evropske komisije gospod Juncker v svojem govoru omenil Zahodni Balkan, ko je ocenjeval Evropsko unijo. In rekel je, citiram, če želite imeti več stabilnosti v sosedstvu, potem morate ohraniti kredibilno perspektivo za širitev na Zahodnem Balkanu to je zelo, zelo pomembno. In slišali smo, da so to zelo spodbudne besede. Letos vidimo to tudi na svetu. Premijeji, vodje držav in vlad so obravnavali priključitev Zahodnega Balkana prvič po sedmih letih, če se prav spomnim, če me spomin ne vara. Torej, povsem se strinjam s gospodom Fleckensteinom in tudi s tvojim razmišljanjem, David, Zahodni Balkan je v trebuhu naše celine. Mi moramo poskrbeti za ta del telesa Evrope. Mi moramo biti vodilni tam. Ni spremljivo, da tuje sile bolj vplivajo na našo regijo kot Evropska unija. Poskrbeti moramo za to in zavedamo se teh tujih vplivov na Zahodnem Balkanu. Če si pogledamo to regijo, potem lahko zlahka pridemo do zaključka, da imamo tam več različnih nevarnosti. Imamo možnost referenduma v Republiki Srbski, ta je del Bosne in Hercegovine. Potem imamo še vedno vprašanje med Beogradom in Prištino. Imamo tudi vprašanje med Albanci in eh, Makedonci v Makedoniji. Potem imamo kot posod po svetu tudi možnost terorističnih napadov. In seveda imamo tudi to, kar smo že slišali, velike tuje sile, ki vodijo hibridno vojno v tej regiji. To je realnost. Tako da moramo ohraniti evropsko perspektivo. Hrvaška je prva država, ki je uspešno šla skozi proces stabilizacije in pridruževanja. Tako da je možno eh, napredovati, možno je postati član Evropske unije. Ampak Evropska unija mora storiti veliko več, tudi z OSE, z ZDA, da bi imeli neko spravo v tej regiji, resnico. Zelo pomembno je, da imamo dialog o tem, kaj se je zgodilo v 90-ih letih, ampak zato potrebujemo dialog. In govoriti moramo tudi o tem, kdo je bil odgovoren za prelivanje krvi. To je zelo pomembno za ljudi in prepričan sem, da bi s tem pospešili proces širitve. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala puno, Miro. Hvala lepa, Miro. Sedaj pa. Kolegica Liljana Tonži iz Francije. Alo. Tangi. Merci. Prosim. Hvala, gospod predsedojoči. Tu bi rada rekla, da je Francija močno zavezana evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Kot je to povedal naš predsednik Republike Emmanuel Macron na Sorboni, ko je govoril o Evropi. Evropska unija se mora odpreti državam Zahodnega Balkana, če bodo posem spoštovali pravni red in demokratične zahteve. Dovolila bi si ustrajati na tem, da če si pogledamo načela, ki so sprejeta na področju širitve in če gre tu za evropsko približevanje, do tega mora priti le, če so vsa merila iz sveta izpolnjena. Francija, zagovarja širitev, ki mora biti pod nadzorom. Tudi na evropski strani to tirja kredibilnost procesa. Čeprav je bilo v regiji Zahodnega Balkana kar nekaj pozitivnih premikov, v nedavnih časih pa je tu še kar nekaj pomembnih vrzeli, različni govorci so to že omenjali, ampak mi smo optimistični glede volje, da se izvajo reforme, teh lokalnih vlad. In še naprej upamo, da bomo videli konkretne ukrepe in reforme, ki bodo seveda učinkovito izvajene. Vesela sem spodbudnih premnikov v pogajanjih glede priključevanja Srbije in Črne Gore. In prav tako bi rada za konec rekla, da moramo slišati nekaj pojasnil glede časovnice. ki bi jo komisija lahko sprejela, zato da bi se začela pogajanja z Albanijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. In na koncu bi rada ponovno spomnila na to, da je Francija močno zavezana državam Zahodnega Balkana, da se približujejo Evropski uniji. Hvala. Merci, Hvala, gospa. Kolegica, sedaj pa kolega Epidedejos iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi tudi jaz rad pozdravil naše goste. Vidimo kar nekaj uspehov trudu njihovih držav, da postanejo člani Evropske unije. Dve vprašanje imam za albanske predstavnike. Rekli ste pred nekaj časa, da je eden izmed vidikov, pri katerem je vaša država napredovala, da ima dobre sosedske odnose s sosednjimi državami. Glede Grčije bi rekel, da to ni res vaša država se želi polastiti ozemlja v območju, ki se imenuje Tamurja in eh, že več let tam kršite človekove pravice eh, manjšine grškega naroda v Južni Albaniji. Posegate tudi v volitve, kar ni spremljivo. Albanija ne vrača premoženja grški manjšini. Nedavno smo videli še en primer, ko ste skušali s pravnimi triki vzeti premoženje manjšine v Himari. Prav tako kršite svoboda verstva. Poleti ste porušili crkv svetega Antanosiusa v Grimatesu in sedaj. Zračunavate celo vstopnino za tiste, ki želijo obiskati crkve. Ali boste rekli, da so to dobri sosedski odnosi? In drugo vprašanje. Zakaj želite imeti konfederacijo s Kosovom? Hvala. Richard Mayer iz Poljske sedaj. Is that you? No, do we have to answer to the question? Well, I, I would suggest... Ja, predlagal bi, da se Albanci neposredno pogovorite z grškimi kolegi. Vedno je dobro, če nekdo iz Zlate zore govori neposredno z albanskimi kolegi. Richard Mayer iz Polske. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za... Hvala lepa, hvala za vabilo, hvala za to priložnost, da se lahko srečamo danes, da se pogovarjamo o Zahodnem Balkanu. Gospe in gospodje, Poljska podpira politiko odprtih vrat v Evropski uniji. Proces širitve je najboljše jamstvo varnosti, stabilnosti, socialne in gospodarske rasti in dobrih sosedskih odnosov na Zahodnem Balkanu. Varnost Evrope temeli na varnosti te regije. Ta regija je del Evrope. In zato bi morali naši prijatelji hitro postati člani Evropske unije. Rad bi vas spodbudil, da na vprašanje Zahodnega Balkana pogledate iz drugačnega zornega kota. Državljani Evropske unije so po migracijski krizi, po Brexitu, sedaj v situaciji, ko pričakujejo preboj. Lačni so uspeha. Če bomo vključili države Zahodnega Balkana Evropske unije, je to lahko zgodba o uspehu, kajti proces evropskih integracij je vedno dvosmerni proces. Po eni strani od novih prišlekov pričakujemo, da bodo izvajali modernizacijo, da bodo sprijeli evropske vrednote, istočasno pa sami izkoriščamo ta proces, kajti mi lahko posodobimo Evropsko unijo na notranji ravni, ampak to mora temeljiti na spoštovanju demokracije in Evropa to dan danes močno potrebuje. Rad bi spodbudil tudi kolege iz nacionalnih parlamentov, da podprejo parlamente držav te regi Zahodnega Balkana tako da se lahko tako hitro, kot se le da, pridružijo Evropski uniji. Mi lahko delimo naše izkušnje o rešitvah, ki smo jih sprejeli, zato da vstop ne bo birokratska nočna mora. Hvala. Hvala. Kristjan Tibrin, kjede iz Norveške. Hvala, hvala predsedujoči. Razvoj na Zahodnem Balkanu je bistvenega pomena za vse nas. To je ključne dejavne zagotavljanje gospodarskega in socialnega napredka v tej regiji. Kombinacija gospodarskih in socialnih izzivov v tej regiji skupaj z zgodovino kliče k skupnim ukrepom za to, da bi imeli pozitivni razvoj dogodkov. Vključevanje v evropsko integracijo je pomembno urodje za izvanjega namena. Dolgo je Norveška podpirala države na Zahodnem Balkanu. Sodelovanje je namenjeno spodbijanju nacionalnih reform. To je podprto tudi s podporo evropskih držav, članic in drugih darovalk. Norveška vlada je nedavno predlagala, da bi podvojili proračun za podporo regiji. To mu pomeni povečanje iz 18,5 milijonov evrov letošnjem letu na 37 milijonov evrov v letu 2018. Glavne prioritete v prihodnem letu bodo spodbojanje regionalnega sodelovanja, socialno-gospodarskega razvoja, kot tudi dobrega upravljanja in boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Norveška je povečala proračun. To pa ima splošni cilj, da bi podprli napredek na vseh področjih. To bo dobro za vse države v tej regiji, ampak tudi za Evropo na splošno. Istočasno nikoli ne smemo pozabiti, da je dolgoročni cilj ta, da regija postane manj odvisna od tuje gospodarske podpore. V tom kontekstu bi rad omenil še nekaj. EA z Norveško podpira gospodarsko in socialno kohezijo v 15 državah članicah Evropske unije. To je dobro oblikovan sistem, pa k novem programskem obdobju vidimo, da imamo tudi transnacionalno komponento za medregionalno sodelovanje. Tu imamo 40,5 milijonov v naslednjih letih. Deset držav, ki niso članice Evropske unije, tudi vključno s petim Zahodnem Balkanu, to prinaša veliko novih priložnosti v teh projektih. Naj še nekaj dodam. Ko govorimo o gospodarski podpori in programih, če želimo, da so uspešni, potrebujemo voljo v regiji, da se rešujejo etnične, verske konflikte. In to lahko dosežemo le v procesih znotraj regije. Hvala, predsedujoči. Thank you, dear colleague. Hvala, dragi kolega. Rosalija Biro iz Romunije je naslednja govornica. Hvala, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da ste mi dali možnost sodelovati v tem dialogu. Nadaljevala bom v romunščini. Za Romunijo je širitvena politika EU in eh, prizadevanja v državah v Zahodnem Balkanu nekaj, kar je politična prioriteta. To je tudi ključnega pomena za stabilnost, mir in blagostanje v tej regiji. Spomladanske perspektive za naslednje leto so dobre. Naše predsedstvo, oprostite, bolgarsko predsedstvo bo organiziralo vrh v ugodnem položaju, ampak vseeno države Zahodnega Balkana se morajo še naprej truditi za izvajanje reform. Romunija bo neposrednem dialogu z temi državami, da jim pomagamo na poti vključevanja v EU. Tudi strateško komuniciranje moramo okrepiti zaradi boljšega regionalnega partnerstva in boljših bilateralnih odnosov na Zahodnem Balkanu. Več transparentnosti je potrebne v postopkov pogajanj za vključitev in bolj jasne odgovore moramo za te države najti, ko gre za njihova pričakovanja in njihove načrte. Za romunsko predsedstvo oziroma predsedovanje sveta se bomo dobro pripravili in uh, želeli bomo v to vključiti tudi naše partnerje iz Zahodnega Balkana. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo Josipu Juratoviču iz eh, nemškega Bundestaga. Hvala, gospod predsednik. Vesel sem, da smo ugotovili, da Zahodni Balkan spada Evropsko unijo. Mi potrebujemo Zahodni Balkan in obratno. Drugače ne gre. Stanje na Zahodnem Balkanu ni ravno zgledno za našo demokracijo. Obstaja še neka politična kasta, ki je dostikrat dominantna in ki ne želi, da njihova država se vključi v EU. Ampak obstaja tudi pozitivni razvoj. Veliko je ljudi v teh državah, ki živijo v evropskem duhu. Poli mladi intelektualci, nekateri politiki, ki ustanavljajo skupne organizacije, so v stikih, gre za podjetnike in druge, ki jih žal eh, men, opisujejo kot jugonostalgike in jugounitariste. Ampak, če hočemo spremeniti situacijo na terenu, moramo podpreti ljudi, ki živijo v evropskem duhu. Žal je pri nekaterih državah eh, Zahodnega Balkana stopnja brezposelnosti mladih več kot 50 odstotna, zato jih je veliko odšlo v države Evropske unije. Ampak obstaja pa tudi podkupljena, korumpirana in radikalizirana mladina. In če se hočemo boriti proti korupciji, moramo to delati drugače. Pozdravljam proces iz Berlina, ki ponuja inštrumente za pristop in za stabilizacijo regije. Ampak berlinski proces potrebuje tudi pristopni proces. Demokratizacija je potrebna, pa naj gre za boj proti korupciji, gre, naj gre za pravno državo ali kaj drugega. Če se hočemo torej uspešno zoprstaviti korupciji, moramo tudi gospodarsko to regijo podpreti. Seveda pri tem ne smemo imeti nobenih avtomatizmov, kar zadeva 35 poglavi. Vsa je morajo začeti izvajati tudi v praksi, ne samo sprejeti ustrezno zakonodajo te države. Še nekaj se mi zdi pomembno. Dve državi ne morem vseh omeniti, ampak predvsem Makedonija in Bosna in Hercegovina sta tisti, o katerih bi govorila. Makedonija bo li, lat, litmusov test za demokratizacijo Evropsk, v Evropski uniji. Tisti, ki so nosilci demo, eh, demokratizacije, so ljudje, ki jim je treba pomagati. In različni izgovori kot iskanje imena in podobno konflikt z Grčijo, to je nekaj, kar je treba presekati. In Evropska unija mora pomagati pri reševanju tega problema tudi. Drugič, kar zadeva Bosno in Hercegovino, tukaj sta pomembni tudi Srbija in Hrvaška, ki sta so podpisnici Daytonskega sporazuma in sta prevzeli zaveze, ko gre za mir. In zaradi tega ne smejo podpihovati. Uh, delovanja eh, ekstremistov, bodi si hrvaških ali srpskih. In pomembno je, da tudi v času bolgarskega predsedovanja vodimo aktivno politiko vključevanja držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Pri tem lahko dokažemo, da smo verodostojni in da mislimo resno. Hvala. Vielen Dank, Herr Juratovic. Hvala, gospod Juratovič. Hvala tudi za to, da, ste, da zastopate v nemškem Bundestagu pristni glas te regije. Sedaj pa poslanci iz Evropskega parlamenta, Tonino Picola je prvi iz Hrvaške. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolege. Gospod Danielson je citiral gospoda Junkerja, jasna in evropska perspektiva za Zahodni Balkan. Komisar je leto 2025 eh, opisal kot letnico naslednje širitve. Spomnim se, pred štirimi leti, ko je, prišlo, ko je bil sestanek na vrhu v Solunu, je bilo govora o teh rokih ampak uh, rok, ki je bil takrat omenjen, je ujela samo Hrvaška. Kaj pa sedaj? Ja, odvisno je to od tega, kako je Evropska unija vidi svojo prihodnost. Kakšna bo Evropska unija v času naslednjih širitev? Po finančni krizi leta 2008 se je Evropska unija začela sama spraševati, kako naprej. Varnost, zaradi dobrih razlogov postaja tema številka ena. Ampak ni samo Evropska unija obdana z eh, krogom eh, ognja, temveč tudi moramo upoštevati, kaj se dogaja na Bližnjem shodu, v Ukrajini in tako naprej. Neliberalni tokovi poskušajo vplivati tudi na Zahodni Balkan. Leta 2015 je migrantska kriza za nekaj časa Balkan postavila ponovno v središče evropskega zemljevida. Jasno je postalo, kako pomemben je Zahodni Balkan za našo evropsko stabilnost in varnost. Dr ne gre samo za soseščino, ko gre za Zahodne Balkanske države, temveč je to naše notranje dvorišče. Nekateri drugi pravijo, ali trgujemo na račun demokracije za to, da bi dosegli več stabilnosti. In tukaj mislim, da Evropska unija mora okrepiti svojo vključenost v delovanje v tej regiji in ne samo podpirati neke močne voditelje zato, za da se zaščitimo pred migranti, temveč tem, da podpiramo gospodarstvo in politični pluralizem v teh državah. Hvala. Hvala, Tonino. Gospa, gospod verjetno, Gian Piero Zuana ima sedaj besedo. Italian parliament. Iz italijanskega parlamenta. Si. Eh, eh Hvala, dober večer. Prihajam iz italijanskega senata in sem Gian Piero Dalla Zuana. Govoril bom kot vodja medparlamentarne skupine za prijateljstvo med Italijo in Kosovim. Nekaj stvari bi želel omeniti. Mislim, da je treba zagotoviti, da države članice Evropske unije najprej priznajo Kosovo. To se še vedno ni zgodilo. In mislim, da moralna uh, eh, dožnost uh, eh, vseh nas je, da to naredimo čim prej. Seveda pa moramo skrbeti tudi za gospodarsko integracijo Kosova ter zagotoviti, da sodelujemo s Kosovom v njihovem boju proti terorizmu. Zato je obžalovanja vredno, da je bila prošnja eh, Kosova za vključitev v Interpol septembra leti zavrnjena. Ne vem, kako bomo drugače zavarovali naše območje in povečali uh, stabilnost in varnost. Potem druga stvar, vizumi. Seveda, to je pereče vprašanje tako za Kosovo, pa tudi za Evropsko unijo. Veliko kosovarjev živi v naših državah. V Italiji jih je okoli 40 tisoč. 2 do 3 odstotka prebivalcev Kosova dejansko danes živi v Italiji. To je kar dosti ljudi. In če želimo odpraviti birokracijo in olajšati delo policijskim organom in upravnim organom, ko gre za te ljudi, je treba zagotoviti izdajo vizumov. Mislim, da je tukaj in vključevanje zelo koristno. To bi bilo dobro za Kosovo, pa tudi za Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Svane. Sedaj. Dimitri Semanolidis iz Grčije, ki je poslanec Evropskega parlamenta, dobi besedo. Hvala, gospa predsedojoča. Perspektive nadaljne širitve Evropske unije in zlasti perspektive vključovanja v EU Zahodnega Balkana pomenijo strateško odločitev za Grčijo. Seveda pod pogojem, da te države izpolnijo kibenhavnske kriterije, pa tudi vse druge kriterije. Skupna prihodnost Balkana ne more biti zasnovana na nacionalizmu, kot je bil primer v preteklosti. Ne more pa biti tudi zasnovana na načrtih tretjih za našo regijo. Zasnovana je lahko na obsežnim priložnostim za ljudi, pa tudi na skupni evropski viziji. Pot, teh držav v Evropsko unijo mora biti zasnovana na neki novi viziji, viziji sodelovanja med narodi v širši regiji. Balkan je bistvenega pomena za Evropo. Gre za regijo, ki je povzročila dve vojni v preteklosti, danes pa je to regija, ki lahko povzroči nove upanje za skupno pot v rast. In evropska perspektiva je vsekakor koristna na poti v tej smeri. Grčija podpira pristop nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije v Evropski uniji, ampak pre, najprej morajo biti izpolnjeni ustrezni pogoji, zlasti dobro sosedski odnosi, vključno z rešitvijo vprašanja imena, ki bo sprejemljiva uh, za obe strani treba je zagotoviti spoštovanje kopenhavnskih kriterijev. Podpiramo tudi vključitev sosednje države Albanije v Evropsko unijo. Seveda je tukaj treba upoštevati določene prioritete, zlasti ko gre za reformo eh, pravosodnega sistema, državne uprave in ko gre za zaščito človekovih pravic in za boj proti diskriminaciji manjšin. Iz eh, sklepov sveta iz 15. novembra letos lahko razberemo, da morajo vse pravice imeti manjšine, ki živijo v Albaniji, vključno z pravico do nepremičnine. Moja država je vedno bila za vključevanje držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo pod pogojem, da te države spoštujejo načela Evropske unije, zlasti pravne države in dobro sosedskih odnosov. Hvala. Hvala. Sedaj pa prosim gospod Branko Tanasijevič iz Črne gore, da spregovori. Cijenjene dame gospe in gospodje, gospa predsedojoča. Veliko čas mi je, da lahko sodelujem na tem sestanku, kjer zastopam Črnogoro, ki je dosegla velik napredek v procesu evropskih integracij, kar je bilo včeraj tudi povdarjeno na okrogli mizi. Kar zadeva aktualne teme, naj rečem, da zmogljivost in privrženost držav Zahodnega Balkana imajo veliko vlogo v procesu evropske integracije. Enako pomembna pa je tudi stališče Evropske unije in podpora njenih članic Zahodnemu Balkanu in politiki širitve. Zato tukaj povdarjamo sporočila, ki jih v zadnjem času dobivamo iz relevantnih naslovov Evropske unije v zvezi s širitveno politiko. Sporočilo iz tega te okrogle mize je jasno. Jasno je tudi sporočilo predsednika Junkerja, ne samo, ko gre za širitev Evropske unije, ki ustreza regiji in Črnigori, temveč tudi, ko gre za nadaljni krepitvi notranje kohezije unije. Tudi francoski predsednik Macron je na univerzi v Sorboni konec septembra v svojem govoru povdaril, da je širitev Evropske unije ponovno treba postaviti v spredje. Strategija Evropske komisije za nadaljno širitev na Zahodni Balkan bo objavljena februarja naslednje leto. Gre za perspektivo za celo regijo in za spodbudo vsem državam, ne samo Črni gori. Predvidena strategija do leta 2025 ne pomeni, da je to letnica vključitve v EU. Če katera država uh, prej izpolnjuje pogoje, potem bo lahko prej vstopila v EU, kar je zelo pomembno za Črnogoro, ki je zelo daleč prišla v procesu transformacije in postavljanja jasne vizije. Vstop v NATO in Evropsko unijo sta strateška cilja Črne gore od doseganja samostojnosti leta 2006. Prvi cilj smo dosegli, drugemu se približujemo. Zato je ponovno osredotočanje na politiko širjenja v Evropski uniji tako pomembno za Črnogoro in druge bal zahodno-balkanske države. Črna Gora bo naredila vse, kar je potrebno, da izpolni še preostale obveznosti iz pogajalskega procesa in da bo pripravljena za vključitev. 28 poglavij smo uh, do sedaj odprli, tri pa smo začasno zaprli. Za ostale pet <clears throat> poglavij smo pripravljeni in se lahko odprejo. To bo sedaj odvisno od Evropske unije in pričakujemo v naslednjih mesecih, da se bodo odprla nova poglavja. Tudi dokončne merila izpolnjujemo, zato bomo tudi na področju pravne države naslednje leto opravili še bolj intenzivne reforme. Na koncu, napredek v pogajanjih je odvisen od nas, ampak vedeti je treba, da inštitucije EU in države članice EU določajo koledar vstopanja glede na svoje strateške cilje in interese. Zato bo strategija za uspešno članstvo v Evropski uniji zagotovila, da je v naslednjih mesecih dinamika takšna, kot mora biti. Hvala. Sedaj pa gospod Mark Hangel iz Luksemburga. Hvala za organizacijo tega sestanka, ki je odlična priložnost, da se pogovarjamo z evropskimi poslanci in kolegi iz parlamentov držav Zahodnega Balkana. Eh, ko sem dobil povabilo, sta bila kot glavna govornika predvidena dopoldne komisar Mimica in popoldne komisar Han. Žal ju ni bilo in nismo mogli imeli dialoga z njim. Vseeno pa hvala za predstavitev gospodu Danielsonu. Vesel sem bil, ko sem slišal, da je omenil spravo. To je zame ena glavnih vrednot, in stebrov Evropske unije. Sprava je tudi najboljše zdravilo za nacionalizem. Kolegom in kolegicam iz eh, parlamentov držav Zahodnega Balkana naj povem, da Luksemburg podpira širitev EU na Zahodni Balkan. Vsako leto imamo letno razpravo v odboru za zunanje zadeve parlamenta o tem in tudi evropski parlament, eh, parlamentarci to pozdravljajo. Vsako leto analiziramo tudi poročila, ki jih pripravi komisija o napredku posameznih držav. Cenimo tudi novi moto komisije, ko gre za širitev, ki pravi temeljna vprašanja najprej. Fundamentals first. Zlasti to velja za 23. in 24. poglavje. Demokrati, demokratizacija, reforme pravosodja so tukaj pomembne in mislim, da so organizacije civilne družbe tukaj najbolj pomembne, ko spremljajo te reforme, zaščito temeljnih pravic, zahtevajo transparentnost, svobodo izražanja, svobodo medijev in vedno znova povdarjajo, da je problem korupcija. V okviru IPA me zanima naslednje. Ali mislite, da mi kot Evropska unija dovolj financiramo civilno družbo na Zahodnem Balkanu? Je naša podpora organom, organizacijam civilne družbe na Zahodnem Balkanu podobna ali enaka kot v okviru vzhodnega partnerstva? To je moje prvo vprašanje. Imam pa še eno vprašanje. Kako bi ocenili sploh podporo Evropske unije organizacijam civilne družbe v, na Zahodnem Balkanu? Hvala. Hvala. Sedaj pa naslednji nagovornica, gospa Romana Jerković iz Hrvaške. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da imamo priložnost eh, razpravljati in izmenjevati stališče o tako pomembni temi tokrat. Celoti se strižem, se strinjam s tistim, kar sta rekla kolega Picula in kolega Kovač, vendar bi želela izkoristiti priložnost, da še enkrat povdarim, kako pomembno je za Hrvaško to vprašanje. To je strateško vprašanje, zunanje politične prioriteta. Izzivi, s katerimi se danes sooča sama Evropska unija, pa tudi zapletenost procesa širitve, nekateri negativni trendi na Zahodnem Balkanu so nekaj, kar je treba omeniti. Treba pa dodati še vpliv nekaterih eh, zunanjih eh, dejavnikov in subjektov izven EU. Vse to je nevarnost, da izgubimo gonilno silo in moč, ki jo predstavlja perspektiva vključevanja v EU. Tega ne smemo dovoliti. Glede na to mislim, da je zelo pomembno, da Evropska unija še naprej spodbuja demokratične procese v tem delu Evrope. Pa ne samo to. Evropska unija mora pri tem imeti vodilno vlogo, mora biti pravi lider Evropska unija mora krepiti tako svoj, uh, svojo angažiranost, kot tudi svoj vpliv na, v tej regiji. Dosti krat smo čuli, da to ni pomembno samo za države Zahodnega Balkana, temveč tudi za Evropsko unijo samo. Zato tako kot predgovorniki pozdravljam sklepe Evropskega sveta iz februar, marca letos, kjer je perspektiva vključevanja Zahodnega Balkana v EU povdarjena. Pozdravljam tudi besede predsednika Evropske komisije Junkerja. Njegove besede so pomembne. Pri nas rečemo običajno držav te bom za besedo, če človek nekaj obljubi in tudi gospoda Junkerja bomo držali za besedo. Seveda se države ne bodo napredovale z enakim ritmom, to bi bilo neresno pričakovati. Poleg tega pa ne moremo opustiti strogega, ampak pravičnega pogojevanja njihovega ritma vključevanja v EU. Modernizacija in eh, tranzicija teh držav je spodbojena zaradi tega, ker poskušajo izpolniti kriterije za vključevanje v EU. Zato mislim, da morajo tudi države članice EU narediti še dodatni napor in morajo zagotoviti podporo in spodbudo tem državam pri njihovih reformnih procesih. Pri tem je treba povdariti temeljne pravice kot pravna država, razvoj demokratičnih inštitucij in reforma javne uprave. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Sedaj imamo govornika iz portugalske. Vitalino Canjas je govornik. Muito obrigado, eh, senhor presidente. Gostaria de começar esta minha intervenção. Hvala, gospod predsednik. Na začetku naj pozdravim zaveze, ki so jih eh, izrekli predstavniki nacionalnih parlamentov držav iz Zahodnega Balkana predstavili so nam njihovo vizijo evropskega projekta. Njihova zavezanost, njihovo navdušenje je bistvenega pomena za notranjo politično razpravo, ki jo države članice EU poznamo iz domačih logov. Naši državljani so trenutno precej skeptični glede naše vloge. Ampak sedaj, ko sem slišal <clears throat> dinamične besede, navdušene besede predstavnikov držav Zahodnega Balkana, je treba resnično narediti resne korake naprej. Evropa, Evropska unija se mora zavedati pomena vsega tega. Pogosto se zgodi, da politika ne predstavlja samo določenih interesov, politične zadeve so veliko krat tesno povezane z navdušenjem, z čustvi, ki ga jih izražajo državljani. Ne moremo sedeti prekriženih rok in samo upati, da bo kdo potrkal na naša vrata za željo, da se vključi v Evropsko unijo. Seveda obstajajo nekatere težave v teh državah, poskušajo izpolniti ustrezna marila, ampak bolj nasplošno naj rečem tole. Apeliram na vse tukaj prisotne, zavedajmo se, da eh, se morajo te države upirati tihim pozivom iz drugih delov sveta in pri tem jim moramo pomagati. Upreti se morajo tem pozivom iz tretjih držav. Rusija, Kitajska, ta in še igrata pomembno vlogo v tej regiji. Mi pa moramo to, ta trend obrniti na glavo. To je veliki ziv. Če ne bomo zagotovili v Evropski uniji srednje in kratkoročnih perspektiv z našimi eh, reformami, potem tega ne bomo dosegli. Reforme, ki jih zahtevamo, so po mojem mnenju nujne, ampak ne smejo biti nekaj, kar češ da Evropska unija usiljuje svoje zamisli tem državam. Ne, reforme so same po sebi dobre in koristne za lasne državljane. Pravna država, dobro delujoče gospodarstvo, dobro delujoča demokracija, to je vse pomembno za vaše državljane. In to ne sme biti edino merilo tega, kako blizu ste za pristop Evropske unije. Portugalska se zauzema za širitev, predsednika Junkerja je več ljudi omenilo tukaj v razpravi in to, da vsaka država, ki izpolnjuje pogoje za pristop, mora imeti možnost, da to naredi, je tista, s katero se mi strinjamo. Obrigado. Hvala. Sedaj pa gospod Fronzulika, član Evropskega parlamenta. Hvala, predsednik, gospe in gospodje. Govorimo o zelo pomembni temi. Pred nedavnim sem slišal od nekaterih evropskih voditeljev, češ, da je Zahodni Balkan zadnje dvorišče z polno težav v Evropi. To je slaba, slaba popotnica tem državam za vključevanje v Evropsko unijo. In to je zelo pomembno strateško območje Evrope, zato ne moremo tako delati. Ne moremo pustiti takšno sivo površino ali črno površino sredi Evrope. In po brexitu moramo sedaj poskušati še bolj integracijske procese okrepiti. Doseči moramo države v Zahodnem Balkanu, kajti situacija se poslabšuje. 43 odstotkov državljanov Balkana je izrazilo namen, da se bodo odselili nekam drugam, v Evropo predvsem. Brezposobnost mladih je najvišja v Evropi. V Bosni je 56 odstotkov, v Črni gori 39 odstotkov. Žal se tudi podpora EU zmanjšuje. 39 odstotkov državljanov ne vidi več Evropske unije kot nekaj, kar je dobro za njihova gospodarstva. Torej, moramo evropske institucije pozvati, da začnejo pripravljati nov načrt za Zahodni Balkan. Vidite, da se situacija slabša. Nova etnične napetosti se pojavljajo zaradi nejasne vizije. Nove izjave imamo sedaj iz Kosova o Črni Gori ali iz Srbije v zvezi z imenom Makedonije ali iz Albanije. Tu gre za albanska ozemlja okoli Albanije kot države. Torej, gospod predsednik, vi kot Nemec morate narediti vse, da pridemo do berlinskega procesa plus novo strategijo moramo sprejeti za Zahodni Balkan. Ja, berlinski proces je zelo pomemben za medsebojno povezavo, infrastruktura, telekomunikacije, transport, izmenjavali državljanov. Ampak sedaj potrebujemo še nekaj več. Če bomo še naprej šli po isti poti kot do sedaj, Narodi Zahodnega Balkana ne bodo več, tako kot so v preteklosti, verjeli v svojo prihodnost v EU. Čas je, da spremenimo paradigmo Zahodnega Balkana. Čas je, da pripravimo novo strategijo Evropske unije za Zahodni Balkan, kajti njihova prihodnost je v Evropi, ne v drugih državah, ki hočejo povečati svoj vpliv na nje. zlasti, ko gre za njihovo upletanje v gospodarstva Zahodnega Balkana. Romunija, iz katere prihajam, odločno podpira integracijo vseh teh šestih držav v Evropsko unijo. In vsekakor moramo čim prej začeti, prej kakor smo mislili v preteklosti, novih držav članic ne bomo imeli, čez 5-6 let in 6 naenkrat. Treba je sedaj njihovo perspektivo individualno upoštevati. Hvala. Hvala lepa, gospod Franculika. In če, imam, če se ne motim, je zdaj tu še zadnji govornik na, na seznamu, gospod Zoldzenga Zala. Bi še kdo želel besedo? Če ne, potem zaključujem seznam govornikom. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice, kar zadeva Mačarsko, lahko povem, da smo vsekakor zavezani in zainteresirani za širitev na Zahodni Balkan. Gre za moralno obveznost, naša moralna dolžnost je, da jih vključimo in to je naša dolžnost, ker že leta države Zahodnega Balkana vlagajo ogromno truda za to, da bi se nam pridružile. Govorimo seveda o lokalnih ljudeh, ki so morali mrsikaj žrtvovati za ta cilj. Ne gre pa zgolj za moralno obvezo, gre tudi za nekaj, kar je temeljnega pomena za nas. Je v našem interesu, da zagotovimo stabilnost in varnost na Zahodnem Balkanu, ker je to ključni element naše varnosti in stabilnosti. To je bistveno za Evropo, za Euroatlantsko regijo in zato je nujno, da te države vključimo čim prej. Dejstvo, da se je pridružitveni proces počasnil, ustvarja ogromen vakum v regiji in tu seveda vpliva na interese tretjih držav, pojavljajo se nove akteri, ki poskušajo zapolniti ta vakum. In poskrbeti moramo, da bomo države Zahodnega Balkana podprli. Če tega ne bomo storili mi, bo namesto tega kdo, eh, storil kdo drug. Eh, gospod Junker je v svojem nagovoru to omenil. Govoril je o tem, da je širitev pomembna in da je potrebno podpreti. Pojavljajo se kakšne nesoglasje, ampak mislim, da to ne bi smelo ustaviti napredka na tem področju. Pripravljeni smo, delovati, smo sodelovati s komisijo pri pripravi strateških dokumentov, uh, Ključno pa je, da dobimo časovnico za Srbijo, za Črnogoro, tako da se res lahko začnemo pogovarjati. Prav tako pa moramo pokazati, da prihaja do napredka. To je potrebno pokazati tudi državam članicam in seved, eh, drugim državam in vedno moramo eh, spremljati, kaj se v državah dogaja. Eh, tudi Albanija, eh, Bosna in Kosovo, mislim, da lahko v bližnji prihodnji prihodnosti izpolnijo določene zastavljene cilje. No, decembra letos utegne Makedonija priti na dnevni red, utegne priti do uradne e, otvoritve pogajanj, potem je tu akcijski načrt za Bosno, ki se tudi utegne aktivirati, tako da kar zadeva Mačarsko, Mačarsko zunanjo politiko in politiko do Zahodnega Balkana, e, je ta bila v zadnjem času zelo uspešna. Pred nedavnim smo se odločili poslati visoke svetovalce na teren, eh, odšli so v Beograd, Podgora, eh, Podgorico in drugam. Eh, in ti pomagajo tamkajšnjim vladam pri pripravah na pristop. To vrstno početje mislim, da je zelo koristno in nekaj podobnega nameravamo narediti tudi za Kosovo. Vse to je v interesu naše države in predani smo čim hitrejšemu pristopu držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji. Hvala. Hvala, dragi kolegi in kolegice, za vse komentarje. Mislim, da smo slišali širok nabor izjav, komentarjev in tudi vprašanj. Mislim, da je bila večina vprašanj naslovljenih na gospoda Danielsona, tako da predlagam, da začnemo z njim. Potem damo besedo gospe Eichhorst. In za konec, če gospe Pentus Rosimanos, če bi morda želela kaj dodati in seveda tudi gospodu Gađevu iz Bolgarije. Za konec pa, š, pa bi lahko bil tu še gospod Kukan, vendar je žal že odšel. Najprej gospod Danielson. Najlepša hvala, hvala gospod predsednik. Naj tudi sam eh, pohvalim razpravo in se vaše komentarje, ki so zelo koristni. Eh, konec koncev tudi zato, ker smo vsi v procesu razmisleka o tem, kakšna bo strategija, ki jo bomo predstavili februarja. Veliko komentarjev sem slišal, ki so bili po tej plati zelo koristni. No, tisto, kar mi je najbolj ostalo v spominu, je, da ste pravzaprav vsi predstavniki Evropske unije v dvorani izpostavili pomen Zahodnega Balkana, eh, ter eh, vsi ste podarili, kako pomembno je, da je bila ponovno potrjena evropska perspektiva za Zahodni Balkan in to je res tisto, kar je bistveno. Drugi element, ki eh, mi je nekako ostal v spominu, je, da bi se, je, da bi se to uresničilo in to mislim, da ste pravzaprav potrdili pravzaprav vsi, vključno s predstavniki parlamentov držav Zahodnega Balkana, eh, ključno je, da se uresničijo reforme. Eh, nekaterih reform so se države že lotile, nekatere so deloma že uresničene, ampak tisto, kar je bilo omenjeno v razpravi, je tudi, da ni dovolj, da reforme najdejo pot v zakonodajo, temveč eh, morajo obstajati tudi v realnosti, torej slediti mora izvajanje eh, to ni povezano samo s kebenhonskimi kriteriji, ki so bili omenjeni, ampak je to povezano tudi eh, s tem, kakšne bodo družbe in konec koncev, v kolikšni meri bodo te družbe sposobne ustvarjati potrebno gospodarsko la, rast, potrebno blaginjo, eh, kajti eh, to bo eh, ključen element, ko gre za brezposobnost mladih in ko gre za eh, gospodarsko prihodnost držav. In tretji element je potreba po podpori in spremljanju. Evropske institucije tu igrajo zelo pomembno vlogo, konec koncev tudi Evropski parlament ter nacionalni parlamenti držav članic. Potem pa je tu seveda tudi Evropska komisija ter služba za zunanje delovanje, ki sodelujeta z roko v roki. Eh, vsi imamo pomembno vlogo pri samem svetovanju, ki je sestavni del procesa. Eh, pomembno je, da opozarjamo na to, kaj je potrebno storiti, zato da bodo pričakovanja izpolnjena. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi spremljevalne ukrepe, zato da bo, eh, bodo vsi ti cilji uresničeni. Uh, Tu imam seveda v mislih finančno pomoč, tehnično pomoč in vse, kar pride s tem svežnjom. V tem kontekstu je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi z našo pomočjo oziroma podporo civilni družbi. Naj ponovno potrdim, da kar zadeva prizadevanja eh, držav Zahodnega Balkana, ki jih podpiramo, Eh, v teh prizadevanjih ima civilna družba ključno vlogo in zato pomoč, ki jo nudimo civilni družbi, eh, še naprej ostaja eh, zelo pomemben sestavni del naših prizadevanj. Kar zadeva financiranje, naj omenim še naslednje. Nekdo je zastavil vprašanje, mislim, da je bil tu. Da je bila to predstavnica uh, francoskega parlamenta. Uh, torej, to je bilo vprašanje v zvezi s priporočili za Albanijo in nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. Upam, da sem vas prav razumem. Torej, uh, kdaj bo to sledilo? No, lahko vam zagotovim, da kar zadeva komisijo, uh, bomo sledili z naslednjim korakom, ko, vid, ko bomo videli, da kriteriji, ki smo jih uh, vzpostavili, uh, torej kriteriji glede tega, kaj se mora zgoditi, in to je bilo zelo jasno zapisano, uh, in to smo jasno predstavili tudi vsem akterjem. Torej, ko bo, bodo ta pričakovanja oziroma te cilji izpolnjeni, potem bo sledil naslednji korak. No, veselimo se že tega, da eh, bodo države postorile tisto, kar je potrebno in da bomo lahko nadaljevali. Tako, s tem naj zaključim. Še enkrat se vam zahvaljujem za to priložnost za razpravo, ki je bila res izredno koristna. Hvala. Hvala, gospod Danielson. Mislim, da smo slišali marsikaj, da eh, bo vse to koristno in še naprej vas seveda podpiramo. Zdaj pa dobi besedo gospa Eichhorst. Če bi morda želela kaj dodati ali odgovoriti na kako vprašanje, izvolite. Hvala lepa predsedajoča. Zahvala vsem poslancem in poslankam za to uh, dobro razpravo. Številne uh, bistvene informacije smo dobili. Vsi vemo, da je delo, ki je pred vsemi uh, obsežno, uh, Eh, zahtevno, ampak gre za proces, ki temeli na rezultatih nobenih bližnic ni. Eh, ne glede na to, kaj bi bilo politično priporočljivo, je potrebno opraviti z, eh, z delom na dosleden način in to vedno znova izpostavljamo. Na enak način seveda delujemo tudi mi, tako da upamo, da bomo res zapisali pozitivno zgodbo, realistično zgodbo, ki pa bo tudi uh, eh, posedovala ustrezno uh, sporočilo javnosti. Uh, zelo pozorni smo pri oblikovanju sporočil, ki jih pošiljamo v regijo. Uh, In tu ne gre samo za to, da bi posredovali neko novo podobo, ampak poskušamo posredovati realistično podobo. To je v interesu Evropske unije in tudi držav članic in na ta način lahko zagotovimo, da bo ta proces res učinkovit. Hvala, gospa Eichhorst. Zdaj pa še gospa Kate Pentus Rosimanus. Hvala, predsedujoča. Kratka bom. Lahko povem, da eh, države kandidatke vključujemo v različne formate dela sveta. Nedavno so bili povabljeni na srečanje v Talinu. Decembra bodo ministri držav kandidat vabljeni na sestanek, eh, kjer bo prisoten tudi komisar Han. Gre za srečanje v okviru sveta za splošne zadeve. In vsekakor menimo, da je to vrstno sodelovanje zelo koristno in da se mora nadaljevati. In še enkrat, gre za okno priložnosti, kot smo večkrat slišali danes. To se bo odprlo prihodnje leto. In izredno pomembno je, da to priložnost izkoristimo. Kot predsedstvo smo prepričani, da bo eh, prihajajoče bolgarsko predsedstvo eh, nadaljevalo z delom tam, kjer bomo končali mi in da bo tudi ostalo osredotočeno na Zahodni Balkan. Tako da še enkrat najlepša hvala za današnjo razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa zaključne pripombe. Dragi kolegi, hvala za vse vaše komentarje o stabilnosti in blaginji in o integraciji Zahodnega Balkana. Ta manjkajoči delček v sestavljanki Evropske unije je preizkus tako za Evropo kot tudi za države kandidatke. Države Zahodnega Balkana imajo za sabo dolgo pot, da so prišle do tja, kjer so danes, ampak zdaj manjka še zadnji korak, da pričkajte ciljno črto. Morate pa upoštevati, da je to samo ena od številnih eh, ciljnih črt in vsaka naslednja bo bolj zahtevna od prejšnje, eh, ampak z ekipnim delom, skupnim delom bo uresničevanje ciljev lažje. Naše družbe so močnejše skupaj eh, in povezuje jih mrsikaj več kot zgolj gospodarski interesi. Imamo skupne evropske vrednote in stike med ljudmi. Eh, Naša celina se sooča številnimi izzivi, ki pa jih lahko premagamo s skupnim dialogom in skupnimi prizadevanji. Od potovanj do študija, boljšega upravljanja, regionalnega sodelovanja, podpora Evropske unije prinaša dolgoročne koristi ljudem šestih držav Zahodnega Balkana. Ne smemo pozabiti, da je članstvo v Evropski uniji pot proti eh, mirni, demokratični, odprti in eh, bogati družbi. Hvala vsem za vse vaše prispevke, hvala za izmenjavo mnen in veselimo se že nadaljnega sodelovanja ter seveda vsem želim srečno pod domov.